Okay, dear colleagues. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Predlagam, da začnemo. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Dnevni red je sprejet. Sedaj pa še zapisnik zaseden 26. maja in 15. in 16. julija. Burkhardt v zvezi z zapisnikom. Hvala lepa. Gospod predsednik, samo en komentar oziroma popravek, verjetno tega niste uspeli vključiti. Gre za zapisnik 26. maja, točka 5 pri glasovanju, strukturni ukrepi za to, da bi ukrepili kreditne institucije. Gre za resolucije. 29 ja, 30 proti, takšno naj bi bilo glasovanje. Gospa Pieti Kajnen pa je sekretarijatu povedala, da njena naprava ni delovala. Zato vam lahko povem, da je glasovala za, torej rezultat je bil 30, 30. Ne vem, kaj bomo zdaj storili na plenarnem zasedanju. Imamo enaka pravila, torej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 njeno pismo vključimo v zapisnik, ampak rezultata glasovanja ne moremo spremeniti za nazaj. Kolikor razumem, je bil glas gospe Petikanen zabeležen, verjetno šlo za tehnično napako, šlo za elektronsko glasovanje in rezultat je bil zabeležen. zato bom pismo vključil v zapisnik. Ampak ne vem, ali bi bilo dobro, da bi spreminjali rezultat glasovanja. Gre za tehnično in pravno vprašanje, zato odgovora sedaj nimam. Posvetimo se moram strokovnjaki. Zadevo bomo prav gotovo preučili, ampak eh, potrebujemo nekaj časa, posvetovali pa se bomo z službami parlamenta v zvezi z ustreznim postopkom. Eliza. Prav v zvezi s tem, sama sem bila prisotna na glasovanju in ne spomnim se, da bi kdo to povedal, Nihče v času glasovanja tega ni povedal, zato se strinjam, da pač eh, vključite pismo, ne moremo pa spremenjati rezultata. Drugači, drugači bomo imeli drugačna merila za različne odbore. Dobro, kakorkoli že, k temu se bomo še vrnili. Ta zapisnik torej še ni sprejet, morda lahko to sprejmemo jutri ali kdaj drugič. Preden prejdemo na točke 3, 4 in 5, moram povedati še nekaj. Gre za rezultat zadnjega sestanka koordinatorjev, namreč sprejeti bil sklep, da bomo nekoliko spremenili čas za govor, sprejeli bomo samodejni sistem. Po predpisanem času za govor se bo mikrofon izključil. Videli bomo, kako to deluje. Opozarjam vas že sedaj. Mikrofon bo izklopljen po petih minutah. Koordinatorji so tudi prosili, da bi sestanke začenjali najkasneje pet minut po uradnem začetku. Lepo prosim, da kolegice in kolegi pridete pravočasno, kajte drugače bo moral sestanke začeti brez prisotnih poslancev in to ne bo najboljše. Dobro, točke 3, 4 in 5. Vse skupaj gre za razgovore tremi predsedniki treh S. Ta razgovor je v skladu z členom 50.1 uredbe. Za nas ni to samo pravna obveznost, ampak pri tem celo uživamo. Mislim, da dobro sodelujemo z vsemi tremi evropskimi organi. Seveda se pri določenih točkah lahko strinjamo, pri določenih ne, morda bi lahko kje zadeve izboljšali, ampak v splošnem moram povedati, da sem zelo zadovoljen z našim sodelovanjem. Sodelujemo z vsemi tremi predsedniki. Lepo vas pozdravljam. Seveda pričakujem, da se bomo posvečali zadnjemu letu, pa tudi izzivom v prihodnosti, tako kot je zabeleženo v uredbi. Zdaj smo pač v ključnem trenutku, kajti mandat enotnega pravilnika imamo, tudi konvergenca nadzora bo vedno bolj pomembna in verjetno boste govorili prav o tem. Najprej bo začel gospod Majžor. On je predsednik skupnega odbora, dobil bo 10 minut. Andreja Nrijo in Gabriel Bernardino bosta sledila z petminutnimi sloti za nastop in ta čas bomo seveda zelo strogo spoštovali. Steven, izvolite hvala lepa Roberto za ta topel uvod in za pozitivne besede v zvezi z sodelovanjem med ekonom in evropskimi organi. Tudi mi čutimo enako, hvala lepa, hvala za te uvodne besede. Slišal sem, da boste zelo strogi pri časovnih omejitvah. Morda bom nekoliko daljši, ampak poskušal bom biti zelo discipliniran. Gospe in gospodje, gospod predsednik, leta 2015 ESMA opravlja glavno delo teh evropskih organov, sam sem predsednik in zato želim predstaviti glavne dejavnosti v zadnjih 12 mesecih. Skupni odbor je še vedno glavni forum za česektorsko sodelovanje in izmenjavo informacij med različnimi evropskimi organi. Posvečamo se zaščiti potrošnikov in oceni medsektorskih tveganj v Evropski uniji. Poleg tega smo prav tako dosegli zelo veliko napredka na področjih enotnega pravilnika, ki zahtevajo sodelovanje preko področji bančništva, zavarovalništva in trgov, vključno z bonitetnimi ocenami, listinjenjem ter finančnimi konglomerati. Najprej želim spregovoriti o delu skupnega odbora na področju zaščite potrošnikov. Posvečali smo se pripsom. Tukaj smo objavili dva dokumenta, še enega pa načrtujemo za november. Z dokumentom s ključnimi informacijami želimo neprofesionalnim potrošnikom zagotoviti razumevanje in možnost primerjanja izdelkov za naložbe in zavarovalništvo. Prav tako smo pripravili skupne smernice za prakse čez čezmernega ali prečnega prodajanja. Prav tako smo začeli zagotavljati finančne nasvete za potrošnike. In na koncu pripravljamo tudi tretjo izdajo dneva za zaščito potrošnikov v Frankfurtu in takrat zelo veliko slišimo tudi od predstavnikov potrošnikov. Kar zadeva skupne ocene tveganja in česektorske ocene tveganja, skupni odbor se je posvečal dvema poročiloma, kjer smo govorili o glavnih tveganjih v finančnem sistemu Evropske unije. Glavna tveganja predstavljena v teh poročilih vključuje šibko rast v Evropske uniji, okolje nizkih obrestnih mer, visoko volatilnost in nizko donosnost finančnih institucij. Poleg tega je skupni odbor ocenil, Poslovanje na področju bančništva in zavarovalništva prav tako pa je poskusil odkriti ustrezne politične odzive. Tretjič, opozarjam vas na regulatorno delo, ki ga upravlja skupni odbor. Dva ključna mandata v okviru direktiv finančnih konglomeratov sta bila zaključena leta 2014 in pričakujemo, da bomo tehnične standarde v okviru CRR in Solventnost 2 zaključili ta mesec, prav tako pa smo začeli izvajati različne skupne podjeme na področju četrte direktive za boj proti pranju denarja. Na osnovi političnih razprav o tem, da bi morali oživiti trge listini na OEU, smo maja objavili poročilo, v katerem smo opredelili pomankljivosti in neskladnosti v, okvirno, v regulativnem okviru EU ki veljajo za različne finančne instrumente, prav tako pa smo podali nekaj predlogov, ki lahko prispevajo k temu v okviru projekta Unije kapitalskih trgov. Sveda, Ekon dela zelo dobro na področju proračunov S, ampak povedati vam želim, da smo bili premalo financirani za to, da bi lahko upravili svoje naloge. Trenutni osnutek proračuna za leto 2016 zadev ne izboljšuje, ampak jih celo poslabša brez resnega razmisleka proračunske veje, bodo evropski organi morali zmanjšati rezultate oziroma rezultate potisniti v daljšo prihodnost. Na koncu želim povedati, da bomo še vedno nadaljevali na delu na drugi stopni in kot v preteklosti bomo še naprej sodelovali med ekonom, z ekonom. Želimo sodelovati na najbolj pregledno in odprto možen način, prav tako pa si želimo pripraviti pravila v skladu z pravili, seveda pa želimo imeti bolj intenzivne in formalne izmenjave mnen. Zagotovili vam bomo ustne in pisne opise smernic in možnost, možnosti, o katerih razmišlja nadzorni odbor in tudi o sklepih, ki smo jih sprejeli. Sedaj pa ESMA. Pri predstavitvi dela in dosežkov ESME v zadnjem letu In če se ozrnem, ozrem naprej, mislim, da je zelo pomembno, da to povežemo z temeljnimi cilji. To so razlogi, zakaj je Evropski parlament skupaj s, parlament, eh, skupaj s svetom in komisijo ustvarjal ESMO. Namreč, ugrabiti ste želeli zaščito vlagateljev in zagotovili stabilnost ter ustrezno delovanje finančnih trgov. Te cilje smo dosegli na dva glavna načina. Pripravili smo enotni pravilnik za finančne trge, prav tako pa smo zagotovili, da se ta pravilnik uporablja konsistentno po vsej Evropski uniji. In sicer tako, da spodbujemo konvergenco nadzora ali da neposredno nadzorujemo bonitetne agencije ali repozitorije sklenjenih poslov. Najprej kar zadeva dejavnosti na področju enotnega pravilnika. V zadnjem letu smo na osnovi mandatov v primarni zakonodaji izdali več kot 100 tehničnih standardov in na svetu. Vse to prispeva k spodbujanju večje preglednosti v finančnih trgih in izboljšuje tudi vedenje udeležencev na trgu in to je rdeča nit, ki povezuje vse delo na drugi stopni, ki ga izvajamo. Vključno z MIFID-2, MIFIR, MAR, EMIR, bonitetne agencije in CSDR. Pri pripravi pravil, ki osvetljujejo finančne trge, ESMA rešuje nesimetričnosti, informacij, ki pomagajo neprofesionalnim in sofisticiranim vlagateljem, zato da lahko bolje upravljajo svoje odločitve, prav tako pa lahko regulatori bolje upravljajo svoje delo. Preden izdamo nova pravila, moramo ustrezno uravnotežiti stroške in prednosti, prav tako moramo imeti vsa dejstva, kajti to zelo pomembno vpliva na finančne trge. Naprimer, v primeru preglednosti pred in po trgovanju v okviru MIFID 2 MIFIR smo. Preučili zelo veliko podatkov skupaj z nacionalnimi regulatorji. Zato se želim zahvaliti odboru Ekon, da je z nami delil svoje mnenje o preglednosti pred in po trgovanju, standardi na tem področju, pa tudi v zvezi z MIFID 2 MIFIR, temami kot so omejitve pozicij, pomožne dejavnosti in dostop do centralnih nasprotnih strank. Zagotovil bom, da bodo končne debate nadzornega odbora to upoštevale. Sodelovanje sporočanje in posvetovanje je ključnega pomena za nas. Zelo se posvetujemo z različnimi deležniki, zagotavljamo možnosti za različne deležnike, da podajo svoje mnenje. Prav tako izvajamo tehnične ukrepe, vendar enotni pravilnik je pripomogel tudi k širšim temam, naprimer na področju izboljšanja kanalov financiranja za Evropsko unijo. No, svetovali smo Evropski komisiji v zvezi z množičnim financiranjem listinjenjem ter evropskimi tve, skladi tveganega kapitala. Želimo pripraviti specifične predloge, kjer je mogoče zadeve izboljšati v smislu dostopa vlagateljev do informacij v zvezi za kredite za MSP-je in izboljšanje udeležbe v KNPVP-jih. Naša vloga v enotnem pravilniku zagotavlja ustrezen pristop. Za MIFIR smo določili potrebo po centralnem sistemu IT, ki bo zbiral podatke o finančnih instrumentih s približno 300 trgovskih platform po EU, izračunal bo prage preglednosti in likvidnosti, vse te informacije pa bodo objavljene na enem mestu ti projekti predstavljajo rešitev EU za podporo enotnega trga. Kakor sem rekel, popolnoma integriran kapitalski trg EU zahteva enotni pravilnik, pa tudi harmonizirane nadzorne prakse. Zato ESMA izvaja več orodi za spodbujanje konvergence nadzora. Objavili smo rezultate številnih medsebojnih pregledov, ki pokrivajo teme kot so visokofrekvenčno trgovanje, postopek potrditve prospektov ter poštene informacije za potrošnike. Povečali smo število pregledov na lokacijah samih, zato da bi izboljšali nadzor. Poleg tega uporabljamo manj stroškovno naporne metode, kot so vprašalniki. Zdaj pa naš, naša vloga nadzora, to je zelo pomembno za zmanjšanje tveganja za vlagatelje in za finančno stabilnost. Naš nadzor nad bonitetnimi agencijami je prispeval k temu, da se pregled, pregleda in izboljša njihovo delovanje, njihove metodologije pa so v skladu z našimi zahtevami. Prav tako še vedno iščemo morebitne možnosti za izboljšave. Naprimer, letos je ESMA prvič sankcionirala bonitetno agencijo, zato ker niso imeli ustreznega notranjega nadzora. Danes smo na poti Uniji izvedenih finančnih instrumentov veliko je konsistentnosti, tako kar zadeva pravila in nadzor nad trgi izvedenih finančnih instrumentov. Preglednost je ključnega pomena tukaj in um, šest repozitorijev nadzorujemo. ESMA bo leta 2016 praznovala šesti rojstni dan in takrat bomo že imeli enoten pravilnik, ki bo zaključen. V skladu z našo strateško usmeritvijo je naš nadzor in naš je napor vedno bolj namenjen izvajanju. Vedno več sredstev bomo namenili prav temu. Na koncu želim še spregovoriti o Uniji kapitalskih trgov. Stabilnost in zaščita potrošnikov sta dve glavni gonili za to. Vendar regulator regulatorna reforma, pa tudi oblikovanje skupnega pravilnika, zagotavljata možnosti za integracijo kapitalskih trgov EU. Konsistentno izvajanje regulatornih reform mora biti glavni cilj Unije kapitalskih trgov. Hvala. Thank you, Hvala lepa. Regulatorna reforma je ključnega pomena za. Unijo kapitalskih trgov. Hvala lepa tudi za vaše besede v zvezi s tem, kar ste povedali o tehničnih standardih in o mnenjih parlamenta v zvezi s tem. Ne vem, ali je to napoved, komentar, kakorkoli že, ampak eh, prav gotovo gre za nekaj pozitivnega v zvezi z stališči parlamenta. Sedaj pa Andrej Enrija, predsednik EBA oziroma Evropski bančni organ. Hvala lepa. Veliko napredka smo že dosegli na področju finalizacije tehničnih podrobnosti v zvezi z CRD 4 CRR in BRD. Čeprav obstaja neka utrujenost na področju nadzornikov in bančne industrije, smo že blizu cilja. EBA je podprla 158 tehničnih standardov in smernic in dober delež preostalih 117 izdelkov, ki bi jih naj EBA zaključila smo že uložili za javno posvetovanje in to naj bi bilo zaključeno na začetku 2017. Postopoma se bomo premaknili z pripravljanja bonitetnih pravil na učinkovito izvajanje. Prav tako bomo izvajali učinek oziroma spremljanje učinka na strukture trga, poslovne prakse in tako naprej druga regulatorna vprašanja, kot so tista povezana z zaščito potrošnikov, integriteto in maloprodajnimi storitvami, so vedno bolj pomembna za nas. Prepričan sem, da smo pripravili dober enoten pravilnik, ampak odziv bank na nova pravila bi lahko bil drugačen od naših pričakovanj in to bi lahko škodljivo razvijalo trg, prav tako bi lahko vodilo do izogibanja izvajanju pravil. Zato mi poskušamo izvajati nov regulatorni okvir in to bi lahko prispevalo k celovitemu pregledu, ki ga je komisija pred petim napovedala. Ta pregled bi lahko bil tudi možnost za to, da bi ponovno preučili prožnost enotnega pravilnega. Moje, moje mnenje je, da je še vedno preveč podrobnosti vključene v zakonodajo na prvi stopni in na osnovi sodbe Evropskega sodišča bi bilo dobro, če bi nekaj več odgovornosti predali EBA. Tipičen primer je na področju poročanja o nadzoru, tam je treba veliko krat uvajati prilagoditve in predloge niso najbolj smiselne za objavo v uradnem listu. Veliko dela zadeva zajamčene vloge in druga dela na tem področju, kar zadeva MRL e naprimer in valuacijo izvedenih finančnih instrumentov dobro smo začeli sodelovati o skupnem mehanizmu za sanacije. Ampak izvajanje te direktive zaostaja in zato zaostaja tudi izvajanje eh, tega okvira. Vse države članice še niso formalno imenovale nacionalnih organov za reševanje in to ima seveda negativen vpliv na oblikovanje kolegijev za reševanje in tudi na resolucijo oziroma načrtovanje reševanja. Sklenili smo, da univerzalni pristop ne deluje in da škoduje tistim, ki imajo bolj varne izdelke. Komisiji smo prispevali, da bi v regulatornem okviru ločevali med preprostimi SST-ji in drugimi izdelki in da bi bilo bolje, če bi zahteve glede bonitetnega nadzora prilagodili za to, da bi upoštevali manjše tveganje preprostih struktur. EBA sodeluje na priporočilih eh, stabilnega razmerja financiranja in razmerja dolga. Ta poročila bodo zagotovila dejstveno analizo v zvezi z različnimi poslovnimi modeli in modeli posojanja globalne razprave o zahtevah v zvezi z skupno zmogljivostjo absorpcije izgub bi lahko vodile do prilagoditev, ampak predlagane spremembe so v veliki meri združljive z standardi EBA OMRL. Naš okvir je skoraj že zaključen, zato se bomo v prihodnosti posvečali temu, da bi zagotovili konsistentnost pravil po vsej naši aktivnosti. EBA predlaga več eh, regulativnih točk, prav tako pa si želimo dobiti konstruktivne povratne informacije. Pripravljamo tudi načrt za delo na tem področju. Okrepili smo tudi prezadevanja na področju tvegano prilagojene aktive. To pomeni, da že lahko pomagamo nadzornikom, da pomagajo, če je pomoč potrebna. Veliko pozornosti namenjamo tudi izvajanju načela sorazmernosti. Prilagajamo svoj pristop in imeli smo obsežen dialog z industrijo, na koncu pa smo imeli tudi dobro delavnico. Izvajanje načela sorazmernosti na področju plačil seveda vodi v zanimiva pravna vprašanja, zato bo treba spremeniti besedilo na prvi stopni. Prav tako nadaljujemo agendo z nadzorom, eh, konvergenčnim nadzorom in to je zelo pomembno za skupni trg, potem ko je bila oblikovana bančna unija. Želimo izvajati procese skupnih odločen, prav tako imamo tudi usposabljanja za nadzornike. Kakor veste, letos nismo izvajali stresnih testov, ampak še vedno želimo, objavljati ustrezne podatke, prav tako pa bomo do konca leta izvedli dejavnosti na tem področju. Pripravljamo metodologijo za naslednje leto in kmalo bomo imeli posvetovanja v zvezi s tem. Prav tako smo nadaljevali z spremljanjem trendom, ki bi lahko vplivali na potrošnike bančnih storitev, posvečamo se inovativnim izdelkom in praksam. Podali smo mnenje o virtualnih valutah, prav tako smo podali mnenje o množičnem financiranju in o varnosti spletnih plačil. To bo veljalo, dokler ne bodo začele veljati zahteve po SD2. Prav tako bomo razmišljali o direktivi v zvezi z krediti. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. To je bila zelo bogata predstavitev. Sedaj pa gospod Bernardino. Ejo pa, prosim. Hvala lepa. Predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, Bora Ekon, hvala za vabilo. Naj spregovorimo o izzivih, pa tudi dosežkih EJOPE. Naj začnem z največjim izzivom, to je nadzorna konvergenca. Od leta 2014 se je strateški povdarek EJOPE pri solventnosti 2 nanašal na nadzorno konvergenco, zato da bi zagotovili kar se da veliko konsistenco med izvajanjem, izvajanjem sovjetnosti dve po vsej Evropski uniji. V, zadnjih, v zadnjem letu je IOPA pripravila 18 tehničnih standardov glede izvajanja. Šlo je za harmoniziranje standardov poročanja, pa tudi nekatere smernice, ki pokrivajo najpomembnejša področja solventnosti 2. Nekatere teh smernic eh, zadevajo usklajevanje nadzornih postopkov, ostali pa predvidevajo nadzorna pričakovanja, zato da bi potem znižali tveganje različnih interpretacij nacionalnih nadzornikov. Regulativna stabilnost je ključnega pomena na poti k solventnosti 2. Vseeno pa potrebujemo tudi bolj podroben nadzor izvajanja infrastrukturnih projektov. V prvi polovici tega leta smo predstavili nove elemente za kvalifikacijo teh infrastrukturnih projektov in tukaj bi imeli potem razširjeno formulo. To bo pomembno tudi še za nadaljevanje dela, kar se tiče CMU. Vemo, da je za MSP-je več obremenitve, zato je načelo sorazmernosti za nas zelo pomembno. Sorazmernost je na primer v solventnosti 2, v regulativnem okvirju, vzorcu. To pomeni, da bodo potem MSP-ji imeli manj obremenitve. Da bi jih podprli še bolj, pa smo poleti letos objavili orodje, ki jim bo pomagalo pri validaciji poročil, ki jih morajo pripraviti. To orodje kaže, da sedaj že približno 1200 podjetij v Evropski uniji uporablja to orodje T4U prav tako pa bomo za prednostno nalogo imeli tudi konvergenco nadzornih odločitev. Še prav posebno, kar se tiče odobritve notranjih modelov. Kar se tiče osebinskih raznik, pa je Jopa aprila izdala nadzorno mnenje glede notranjih modelov, kar se tiče nekaterih elementov, kot je pristop nadzornikov pri tem, če ni uradnih odločitev ali ekvivalentov. In tudi naša ekipa nadzornikov nacionalnim organom ponuja neodvisne informacije in podporo glede najnovejših praks. 18 eh, obiskov smo že imeli pri posameznih nacionalnih organih, jo pa je bila še prav posebno dejavna v Romuniji o postopku krepitve nadzora. Prispevali smo k stresnim testom v Romuniji, na romunskem trgu, in ugotovili smo, da je potrebno prilagoditi kar nekaj bilanc stanja in temu je potem sledilo že nekaj ukrepov, ki so bili sprejeti. To je bila verodostojna vaja, ki se je skazala za ključnega pomena za spobuditev zaupanja potrošnikov v Romuniji. In potem pomembno delo, ki ga izvajamo, kar se tiče mednarodnih standardov na področju zavarovanja. smo nazoči na mednarodnem področju pri zavarovalnicah in to je ključnega pomena tudi za nadzor v EU. Sedaj pa zaščita potrošnikov. Od samega začetka je to del našega dela, ključni del. Kar se tiče nove direktive o zavarovalnicah, o nadzoru proizvodov in podjetij, skušamo zagotoviti ustrezen nadzor. Prav tako pa skušamo zagotoviti tudi ustrezno podporo podjetjem. Ne želimo se samo odzivati na težave, želimo odrovati preventivno. In tako skušamo zagotoviti sistematičen nadzor, da bi ugotovili, kje so eh, sistematske tveganja in da imamo potem tudi sistematske ocene in vse skupaj temeli na tveganju. Kar se tiče pokojnin pa, in pokojninskih sistemov, pa delujemo na podlagi zasebnih pokojninskih sistemov želimo imeti verodostojen sistem pokojninskega zavarovanja, PEP, ki bo v skladu s evropskim sistemom pokojninskega zavarovanja. V skladu z našim mandatom pa razširjamo in koordiniramo tudi stresne teste po Evropski uniji. Na zavarovalniški strani smo konec eh, lanskega leta izvedli stresne teste za zavarovalnice. To je že v zahtevah Solventnost 2. Stresni testi so pokazali, da je zavarovalniški sektor ranljiv, da pa bo seveda potrebno doseči nekatere prilagoditve tudi zaradi nizkih obrestnih mer. Potem smo podali kar nekaj priporočil nacionalnim organom in ta priporočila so prepoznala ranljivost na dosleden in usklajen način. To smo sporočili nacionalnim organom. Maja pa smo potem sporočili tudi cestni test za poklicne pokojnine in tudi tukaj skušamo ugotoviti največje ranljivosti tega sistema. Tukaj, na primer, gre za nizkoblesne mere in poleg tega še nekatere druge dejavnike. In potem nadalje, kot del tega, zbiramo kvantitativne informacije glede učinka različnih sistemov. Želimo pa končati tudi naše lastno delo v prvem četrtletju naslednjega leta in bomo izdali mnenje o trajnosti pokojninskih sistemov. Sedaj pa pogledamo naprej. Dve najpomembnejše točke v naslednjih mesecih. Najprej naknadna ocena. Pazili bomo na vse vrzeli ali nezaželene posledice solventnosti 2, še prav posebno, če ima to negativno vpliv na potrošnike. Področja, kot je obnašanje investitorjev, zavarovalnic in ustreznost proizvodov in privlačnost za potrošnike, bo še prav posebno pomembna. Kljub velikemu napredku, ki smo ga dosegli pri skupni evropski nadzorni kulturi pa je pot k nadzornikom v agenciji še vedno veliki ziv. Vendar pa prednosti so jasne, naš nadzor že kaže rezultate. Skušamo pomagati pri kakovosti in kvantiteti nadzora v EU. Ker imamo pač skupni trg, je potem kakovost nacionalnega nadzora nekaj, kar ni samo lokalno vprašanje, ampak vprašanje EU. Novi nadzorni sistem bo seveda samo tako močan, kot je močan najšipkejši člen. Zato potrebujemo torej dosledno izvajanje in nadzor. Verodostojna, neodvisna pot nadzora je ključnega pomena za naložbenike. Potrebno je seveda zagotoviti tudi dovolj sredstev, da bodo nacionalni organi lahko izvajali ustrezen nadzor ta dva izziva bosta ključnega pomena za naslednje leta. In naj izkoristim to priložnost in se vam zahvalim Evropskemu parlamentu za stalno podporo pri delu Evrope, pri dosegi naših ciljev. Upam, da bomo plodno sodelovali še naprej, uprit stabilnosti in zaščite potrošnikov. Hvala lepa. Thank you, Gabriel, also for your... Uh, Hvala lepa, Gabriel, za ta, to zanimivo predstavitev. Sveda se bomo bolj podrobno o nekaterih točkah z vami še pogovorili. Tako, sedaj pa vprašanja. Naj pojasnim, avtomatizem pomeni, da dve minuti maksimalno dobite za odgovor. Po dveh minutah bom torej Za vprašanje se popravlja predsednik. Po dveh minutah vam bom odzel besedo. Najprej Burkard, prosim. Hvala lepa, predsednik. Skušal bom ostati znatno po dvema minutama. Naj se zahvalim vsem trem predstavnikom. Zaradi časovnih omejitev pa sem se odločil, da bom zastavil vprašanje Gabrielu Bernardinu, ker sem nekdaj ne poročevali za Omnibus 2. Solventnost 2 v nam znani obliki bo s 1. januarjem 2016 se začela izvajati. Nihče vse tega ne, smoj, ne sme več dotikati. Sedaj pa sprašujem predsednika Jope, kaj po njegovem mnenju ustreza v, tej, v tem okviru, v tej sliki, kar se tiče teh tehničnih standardov za izvajanje. Komisija kot varuhinja pogodb in tudi vsi nadzorni organi seveda morajo spoštovati obstoječo zakonodajo. Mene pa zanima, kaj menite vi o napovedani spremembi delegiranih aktov. Minuta 15, hvala. Thank you. Gabriel. Hvala lepa, Gabriel, prosim. Uh, Hvala lepa, Burkart, za to vprašanje. Seveda, kot veste, je ena ključnih zadev na strani Jope in v svojih političnih spravah smo bili jasni in tudi v vodoma sem dejal, da si želimo stabilnost regulativnih zahtev že sedaj. Torej, resnično želimo sedaj, ko bomo začeli izvajati 1. januarja 2016 solventnost, izvajanje sprememb, ki so že predvidene. CMU ima tudi nekaj sprememb infrastruktura, izvedeni finančni instrumenti in potem tudi še nekaj specifičnih tehničnih standardov, kjer je komisija dejala, da tudi sami premišljajo o spremembah na drugi, na eh, ravni zakonodaje 2. In tukaj smo torej skušali se izogniti zmedi, ko bi mi objavljali nekaj, komisija pa nekaj čisto drugega. In bomo torej to skušali zajeti v naše tehnične standarde. Počakali bomo, se pa tesno usklajujemo tako s komisijo kot s parlamentom. Če bo prišlo do sprememb delegiranih aktov, bomo seveda potem to odrazili tudi v naših ITS-ih. Kakorkoli že, stabilnost je ključnega pomena pred začetkom veljavnosti solventnosti 2. Potem pa bomo imeli čas obdobje, ko si bomo gledali, če vse skupaj dobro deluje, ko bomo potem skušali ugotoviti, kakšne posledice bo solventnost 2 v praksi imela. Yes. Burkart? Uh, ja, še nekaj časa imam. Čisto na kratko naj odgovorim na to. Najjasno povem, želel bi si, da bi Jopa nam v parlamentu neposredno podala informacije. Če bomo odložili implementirane tehnične standarde, potem mislim, da bo to v zakonsko sivem območju ali celo nekoliko nezakonito. Naj še nekaj dodam, potrebno bo poštevati tudi tole. Parlament mora imeti vsaj tri mesece časa za preverbo delegiranih aktov. Tudi tukaj mislim, da moramo izredno na to še opozoriti. Torej, to je ta krajša replika. Vse skupaj sva imela pet minut, tako da časa je še dovolj. Right. Perfect. Odlično. Elisa Ferreira é a naslednja, prosim. Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer aos três apresentantes. Eh, Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim vsem trem govornikom za delo, ki ste ga upravili v tem začetnem letu tega novega obdobja. Tri vprašanja za vse, oziroma za tiste, ki želite odgovoriti. Prvič, omejenost proračunov. Kar se tiče nalog, ki jih morate upraviti, ki se od vas zahtevajo, kakšna je vaša strategija, glede na vedno manj sredstev, ki jih imate na razpolago. Zakonodaja Gibor 1 verjetno ne bo delovala, zato ker nimamo dovolj sredstev za dosego ciljev. Drugič, parlament je v poročilu Gigold predlagal, da bi mandat nadzornih organov okrepili in izboljšali njihovo zmogljivost pri obvezočem in neobvezočem nadzoru. Ali bo to z denarjem, ki ga imate na voljo, sploh možno? In tretjič, vsi ste govorili o potrebi harmonizacije praks nadzora na nacionalni ravni. To je povsem jasno. Vendar pa, ali ste skupno že razvili delovne postopke, ki bi bili usklajeni, torej kakšno raven moramo doseči za to, da bo dejansko prišlo do usklajevanja, da bo delo resnično potekalo dosledno in da bomo imeli uh, skupno strategijo na enotnem trgu. Tako za manjša kot večja podjetja. Hvala. Steven? Let me, uh... Hvala lepa. Najprej odgovor glede prvih dveh točk, proračun in medijacija. Torej, prvič, proračun. Ja, imamo skupno izjavo glede pomislekov, glede trenutnega proračuna, proračunskih ravni. S temi sredstvi ne moramo storiti vsega. Za ESMO, Andreja in Gabriel postavlja primere za svoje področje, smo že tako na začetku parlamentu povedali, česa ne bomo mogli storiti. Naprimer, če se vrnemo na lanski proračun, potem smo dejali, da je kar nekaj zadev, ki jih leta 2015 ne bomo mogli izvesti zaradi pomankanja sredstev. Podobno bo tudi naslednje leto. Najbolj logična kandidata za zamudo v našem primeru sta tista, ki sta draga. To je vse, kar je povezano z zbiranjem podatkom IT sistemi. Kar pa se zakonodaje je na tem področju, zahteva po zbiranju informacij, tukaj je zahteva po razvoju IT opreme in imamo seznam dejavnosti, ki smo jih odložili za eh, letos. Seveda pa vedno več stvari odlagamo. Še vedno upamo, da bomo torej naslednje leto lahko nadoknadili to, kar je bilo za moje eno letos vendar pa s trenutnim proračunom za leto 2016 se zdi, da bo to tudi zelo, zelo težavno. Ne bomo dosegli niti ciljev, glede katerih smo se dogovorili za leto 2015. Zelo pomembno je, da so naloge in proračun usklajeni. Najbolje bi bilo, seveda verjetno tudi za parlament, da bi proračun bil v skladu z zahtevami v zakonodajnem mandatu. Če to ne bo možno, pa bomo morali se odločiti, da tu in tam česa ne bomo mogli postoriti, sicer bo druge delo slabo upravljeno. Kar se tiče medijacije, nimamo še uradnega primera. Medijacije imamo pa ne uradne primere. Ko bi potem prišlo do uradnega postopka, če ne bi sodelovali, če ne bi začeli s sodelovanjem. Če tudi torej tega mehanizma eksplicitno še nismo uporabili, smo neuradno to že postorili in to je bilo zelo koristno in zelo produktivno. Hvala lepa. Zelo na hitro, Andreja, če imate kaj za dodati? Ja, zelo na hitro. Glede proračuna se strinjamo, zdaj smo. V našem primeru imamo pa še dodatno težavo, deprecijacija funta proti evru in zaradi tega se soočamo z dodatnimi izzivi. Resnično, torej, nam zmanjkuje sredstev. Če ne bo prišlo do precejšnjih sprememb pri osnotku proračuna, bomo morali torej ponovno oceniti zmogljivosti dosege ciljev za naslednje leto resnično želimo torej zaključiti tehnične podrobnosti reforme, industrija seveda tudi pritiska glede postopka regulative in želimo prinesti rezultate. Potem točka, ki omenja Gigolt, obvezoča medijacija. Tukaj smo imeli kar nekaj primerov medijacije, nekaterih tudi obvezočih in nikoli nismo glasovali. Ta obvezoča narava je bila zelo pomembna zato da so potem organi dosegli dogovor in se spravili, so dosegli dogovor pred uradnim postopkom. Ta, to pooblastilo, da lahko damo kaj na glasovanje, je bilo zelo pomembno, čeprav se to ni zgodilo. Konvergenca, seveda želimo kar čim bolje pripraviti naša orodja in želimo ugotoviti, kje prinašamo tisto pravo dodano vrednost. Dve področji sta najpomembnejši za nas, usposabljanje. Prvič, tukaj imamo skupne pobude z Evropskim inštitutom za tehnologijo in potem tudi primerjalne analize. Tukaj smo že predvsej postorili, kar se tiče razvoja kriterijev glede tveganja. Tukaj lahko potem vidimo, naprimer pri bankah, da to uporabljajo, ko, ko vidijo, torej, kje so tvegane in dosegamo konvergenco. Hvala lepa, Gabriel. Da, čisto na kratko, na proračunski strani, to smo videli že leta 2015, posledice za izvajanje solventnosti 2. Predvsej elementov smo morali izpustiti. Najprej torej, razvoj IT platforme, to je ključnega pomena za zbiranje podatkov in za ustrezno analizo, kar se tiče tvegan finančne stabilnosti. Prav tako smo morali torej, torej tukaj pri procesorjih stopiti nazaj. Potem pa seveda tudi usposabljanje, tukaj smo tudi morali kar precej privačevati. In poročilo, ki smo ga poslali parlamentu, pri Omnibusu 2, tukaj smo prepoznali kar nekaj področji za 2016 in kasneje, kjer bomo imeli težave, če ne bomo imeli ustreznih sredstev. Potem pa izdanje poročil, ki ste nam jih naložili v Omnibusu 2 zaradi trajnostnih eh, garancij in tako dalje. Vse to bi lahko bilo ogroženo. Gre za bolj strukturne elemente, ki mislim, da so pomenili. O tem smo govorili že kar nekajkrat. Kar se tiče okrepitve naše vloge, mislim, da je ta nadzorna konvergenca še prav posebno pomembna. Pri bančnem sektorju imamo SSM, eh, na zavarovalniški strani pa tega nimamo. In naj vam povem, Mm, v nadzorni ekipi imam štiri izkušene nadzornike. Kako pa naj to konvergenco izvedem s štirimi ljudmi? Več osebja potrebujemo. In potem nadzor notranjega modela. Nadzor notranjega modela, to bo ključnega pomena za pot naprej. Tukaj potrebujemo enake pogoje na ravni EU in poduki, ki jih vidimo iz bančnega sektorja, bodo prišli tudi na zavarovalniški strani. To bo pot naprej. In potem še zadnja točka. Skupni odbor, izjava 2016. Če bom predsedoval skupnemu odboru, upam, da bomo lahko storili še kaj več glede nadzorne konvergence. Na celovit način, Eliza, kot ste dejali, pomembno je, da to storimo na konglomerativni ravni. Case, we... Hvala lepa. Keith Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. And in preparing for this, I think we've found as a group. Hvala lepa, predsednik. Veliko vprašanj imamo kot skupina za govornike, sedaj se moramo umejiti. Tako da bomo morda podali nekaj vprašanj pisno. Kot veste, so podatki ključnega pomena za zakonodajo in za finančne storitve in za kapitalske trge. Zakonodaja se izboljšuje v zadnjih letih, kar se tiče poročanja, glede finančnih transakcij, na podlagi tega, da več kot je podatkov, bolje lahko nadzirajo sistemska tveganja. Vprašanje za gospoda Majorja pa je sledeče. Veliko je področji glede poročanja glede transakcij, tudi po MIFIR-ju, predvsej teh jih je čez 20, pri MIFID-u pa tudi okrog 25, tako da ne bomo šli v podrobnosti. Vendar pa moje vprašanje je, ali se lahko strinjate z načelom standardizacije in poenostavitve podatkovnih baz, boste lahko zagotovili ustrezno raven zbiranja podatkov na drugi ravni MIFID-a, tako da bo kar se da veliko doslednosti. Potem za vse tri širša tema. Mislim, da smo videli, da ste izdali opraš, izdali zbirko najpomembnejših vprašanj in govorov na vprašanja. O tehničnih standardih smo se pogovarjali posod, tako formalno kot neformalno, tudi v parlamentu. Dobro bi bilo vedeti, kakšen je postopek za te dokumente govorov na vprašanja, kakšen je nadzor, ali to nadzira javnost, nadzorniki in kakšen je celovit postopek. Torej. Hvala lepa. Hvala lepa. naj odgovorim na prvo točko o podatkih. Strinjam se s Kej, vloga standardizacije podatkov je izredno velika, da bomo te podatke lahko resnično uporabljali. Naj izpostavim, da podatke resnično uporabljamo. Ko imamo centralni postopek za izdane finančne instrumente prek repozitorijev sklenjenih poslov, naj povem, da seveda potrebujemo to osrednjo metodo izvajanja na podlagi enakih pravil. Razmišljamo pa že o tem, kako bi lahko izboljšali zbiranje podatkov, format podatkov in to skušamo storiti v dogovoru z, na, z mednarodnimi partnerji, tako da bomo lahko vse to uporabljali na globalni ravni. In potem nadalje, mislim, da smo tukaj bili zelo uspešni, kar se tiče standardizacije. Tukaj gre za zbiranje podatkov glede referenčnih podatkov za finančne instrumente, ki bodo konec koncev uporabljeni tudi za izračun likvidnostne preglednosti. Na začetku je to bila nacionalna zahteva, nacionalno pooblastilo, vendar pa odbor je ugotovil, da tukaj potrebujemo skupne rešitve. In kar nekaj časa nam je to vzelo, sedaj pa smo že na točki, ko so vsi organi se že usedli skupaj in smo se dogovorili, da bo ESMA pripravila tehnični standard, ki se bodo navezali na te zahteve. Torej, standardizacija bo ključnega pomena na tem področju. Hvala lepa. Andreja. Hvala lepa za vprašanje. Najpogostejša vprašanja in odgovori, da to je zelo pomembno. V preteklosti smo imeli pravila, ki smo jih pripravili, potem pa so banke jih začele izvajati in so začele klicati nadzornike in spraševati po bolj podrobnih informacijah. V veliko primerih smo potem videli, da smo imeli veliko različnih interpretacij za eno pravilo. Torej, kaj smo sedaj storili? Kar se tiče interpretacij primarne zakonodaje, smo skušali zagotoviti, da bo Evropska komisija vse odgovore podala že vnaprej. Kar se tiče tehničnih podrobnosti, pa imamo mrežo strokovnjakov nacionalnih organov, ki govorijo o teh vprašanjih. In potem o tem govorijo v tehničnih odborih in potem lahko to dvignemo na raven svetov in odborov in se lahko o tem pogovorimo. Torej, zelo veliko je pristojnih organov, ki sodelujo pri tem. Na začetku je industrija bila nekoliko oklevajoča, ker so pač menili, da ne bodo dobili tehničnih odgovorov. Sedaj pa moram reči, da sem prvič dobil dopis treh bančnih eh, združenj, ko so nam čestitali pri nudenju tehničnih odgovorov in to v kratkem času. To je torej določen napredek. Lepa naš postopek glede teh vprašanj je podoben, kot je opisal Andreja. Mislimo, da potrebujemo doslednost in to je eden od ključnih instrumentov za to. Začeli bomo izvajati solventnost 2 in kar nekaj vprašanj se zastavljam strani različnih odrežencev industrije v smeri, kot je omenil Andreja, in upamo, da bomo torej tako lahko usmerili industrijo na pravo pot. Kar se tiče standardizacije in podatkov in izogibanja podvojevanju, naprimer, enostavna stvar. Kar se tiče solventnosti 2 in eh, zahtev poročanja, smo kar precej let sodelovali z ECB, da bi se izognili temu, da bi nove statistične zahteve za zavarovalnice strani ECB bile ustrezne in nas ne bi uvirale pri delu. In na koncu smo ugotovili, da je to zelo učinkovito, kajti sedaj bomo dobili iste elemente, kot zahtevamo od industrije pri solventnosti 2. Tako da se že tu izogibamo podvojevanju. Hvala lepa. Silvi Gular. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik hvala, da ste vsi tukaj z nami. Čisto na kratko, najprej gospod Andreja, če imate težave z spremembami eh, valute evra, potem eh, bi se morali ponovno pogovarjati o evroobmočju. Na plenarno zasedanju smo se pogovarjali o tem, da vse tri, eh, vsi tri organi sodelujo pri tem. Najprej nekaj o mednarodnem vidiku vašega delovanja. Sama sem že oddala poročilo, ki smo ga sooblikovali z gospodom Gigoldom, tudi nekaterim drugim glede vloge Unije pri organizaciji mednarodnih finančnih institucij. Ali lahko poveste, kaj bi lahko o tem povedali, ker imamo tako malo časa, se bom tukaj zastavila, potem pa bi se lahko pogovorili tudi v okviri pisne izmenjave. Saj imamo še nekaj eh, pripom. Najlepša hvala, ne bi morda ravno sedežil, razen če se želite preseliti v Frankfurt. Steven najprej, potem pa drugi. Glede virov, ki se uporabljajo za mednarodno delo, smo zelo previdni glede tega, kako uporabljamo svoje sredstva za mednarodne dejavnosti, zelo ciljno usmerjeno uporabljamo svoje sredstva. In kot lahko pričakujete, se osredotočamo na bonitetne agencije, na izvedene finančne instrumente. Tega se osredotočamo ravno zaradi tega, ker moramo biti previdni pri dodeljevanju finančnih sredstev za mednarodne dejavnosti. En element pri mednarodnem usklajevanju, ki je zelo pomemben, je izboljšano usklajevanje ter dialog tako med organi upravljanja in kot tudi regulatorji po vsem svetu in to je povezano z dejstvom, da moramo zagotoviti da ko bomo upravljali to nadzorno delo, se bomo predtem oprli na že razpoložljive standarde, ki jih na voljo dajo mednarodne organizacije. Hvala. Andreja. Sam se bom z veseljem pogovarjal tudi o tem pomembnem poročilu, ki ga oblikujete. Lahko povem, da je že zdaj vprašanje povezano s sredstvi zelo pomembno, še posebej pri primeru ekvivalentnosti. Če ne bomo vzpostavili zahtev za ekvivalentnost v nekaterih eh, primerjih pristojnosti, potem se bodo te pristojnosti morale ukvarjati z večjimi kapitalskimi zahtevami in težave imamo tudi z osebjem za nacionalne organe, ki naj bi oblikovali ta poročila. Tukaj se zračujem z velikimi težavami veseli me, da smo na nekaterih področjih opravili to delo že vnaprej, naprimer pri listninjenju, pri oceni tvegan pri notranjih modelih. Tam smo skušali oblikovati evropsko stališče in enkrat zauzeti skupno združeno fronto v teh razpravah zadovoljni smo sicer z ulogo, vendar bi bila naša vloga v mednarodnih odborih lahko še boljša. Tukaj je mogoče še kaj izboljšati. Če smem kaj dodati, na področju mednarodnega sodelovanja imam nekaj dobrih novic, pa tudi nekaj slabih novic. Dobra novica je to, da od začetka leta 2011 smo se dogovorili na nadzornem odboru EOP, da bi moral predsednik EOP imeti stališče pri mednarodnem dialogu, ko gre za nadzorniki zavarovalnic. Tako da bomo lahko podali veliko bolj poenoteno evropsko stališče v tem dialogu. To je še kako pomembno tudi pri razvoju zavarovalniških kapitalskih standardov na mednarodni ravni. Slaba novica je to, da moramo to prisotnost omejiti zaradi pomankljivih sredstev. 20 eh, osi, po katerih delamo, sicer obstaja, ampak za enkrat lahko izvajamo le dve dejavnosti. FSB je zelo pomembna zaradi tega, ker je, ima vedno večjo vlogo tudi na področju zavarovalnic. Tudi pri reševanju bank nimamo dostopa do takih razprav v FSB-ju. O tem smo govorili tudi za, za Evropsko komisijo. In to bo še kako pomembno tudi kot element, na katerega se boste sklicovali v vašem poročilu. Hvala, Sven Gigol. Hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni. Vedno vas je lepo videti tukaj. Dvoje bi omenil na hitro. Če razmišljamo o tem, kaj smo dosegli na področju boljšega in bolj doslednega nadzora finančnih mehanizmov in sodelovanja, mislim, da je pomembno, da podobne profile tveganja obravnavamo na enak način vzdolž različnih sektor, ko gre za kapital, ko gre za likvidnost, pa tudi v primeru nadzornih praks. V zeleni knjigi o bančništvu v senci smo govorili o tem vprašanju. In zanima me, kakšna je povezava med zavarovalnicami in banka, glede na to, da v okolju nizkih obrestih se zavarovalnice vedno bolj preusmerjajo v bančni sektor, kjer se opravlja sistematično delo ali pa naj bi se ga opravljalo v naslednjih del, letih. Torej, da se sistematično opravlja nadzor regulatornih eh, razlik. Steven, se upravičujem, da moram še to omeniti. Poleti sem eh, prejel še en dokument strani lobistov. Evropski parlament seveda ne more sprejeti takega dokumenta, zato me še vedno skrbi, da imajo lobisti poseben dostop do agencij, kar Evropskemu parlamentu ni všeč oziroma ni všeč zaradi tega, ker sami nimajo dostopa. Bi lahko vsi trije organi oblikovali skupno politiko glede tega, kako se soočati z deležniki iz tretjega, tretjega sektora, kako biti transparentni, s katerimi lobisti boste sodelovali in tako dalje. In dobro bi bilo, če bi pojasnili, da se ne sklicujejo nobeni sestanki v primeru, da različni akteri niso v transparentnem registru lobistov. Hvala. Najlepša hvala, Sven, za to vprašanje. To je zelo pomembno. Kot sem povedal, nizke obrestne mere, kar je povezano z nosom, je nekaj, kar je najpomembnejše zdaj pri analizi in to je vedno v vrhu prednostnih nalog EIOPE. Tako bo tudi v naslednjih letih. In razvijamo se v tem smislu tudi pri naši analizi. Vzpostavili smo nekakšen okvir za makroprevidnostni upogled, ko gre za naše delovanje v SRB. Dve glavni cilji so, ki jih je pomembno omeniti. Prvič. Vsi moramo ukrepiti odpornost v sektorju in okolje nizkih obrestnih mer je bistvenega pomena. Drugič, ublažiti moramo tudi tvegano delovanje. In tretjič, moramo se izogniti pre velikim tehničnim zapletom. Tudi iz mikrofinančnega vidika smo se pogovarjali o tem. Izboljšanje odpornosti je pomembno, vendar pa je to lahko v nasprotju z nekaterimi drugimi elementi. Mislim, da delamo na tem dobro, da smo prišli tudi rezultatov pri nekaterih eh, teh ciljih v okviru insolventnosti 2. Oblikovali smo tudi jasna priporočila glede tega, kako naj delujemo v okolju nizkih obresti, ko se seveda želi dosegati donos. Obenem smo si ogledali tudi situacijo preko meja ter eh, znotraj različnih sektorjev, še vedno bomo zelo pazljivo to spremljali, tudi pri kalibraciji in pa pri morebitni arbitraži, do kateri bi lahko prišlo. Iskreni pa moramo biti glede naslednjega. Ne moramo imeti enake kalibracije za vsa tveganja. Okviri se razlikujejo. Solventnost 2, naprimer, temelji na tržnem ovrednotenju vsega premoženja imetna v portfolju, kar se ne dogaja v CRD-ju in v bančnem sektorju. Previdni moramo biti pri teh sklepih. Kot ste povedali konkretno, pa je seveda to del pregleda solventnosti 2. Previdni bomo glede tega. Sodelovali smo tudi pri listninjenju, ravno zato, da bi zagotovili, da bodo predlogi za Evropsko komisijo čim bolj usklejeni. Najlepša hvala. Izvoli, Steven. Naj odgovorim na to, kar je povedal Sven in kar je tudi Ulrike. No, ti rezultati, eh, ko pogoji niso enaki v državah šahnicah, to je zaskrbljujoče. Rezultati bi morali biti posredovani vsem, a ne le določeni izbrani skupini ljudi, ki imajo na voljo neke dokumente. Ti dokumenti niso bili dokumenti, ki so jih potrdili odbor, to so bili dokumenti, ki jih je posredovala osebje. Moramo pa se izogniti takemu hajanju dokumentov. Osebje ki začne delati in pri nas seveda se morate zavedati, ob enem uporabljamo tudi vodne štampilke za take zaupne dokumente. Prihaja seveda do takih eh, ubegov dokumentov, to ni skladno z našo politiko, vendar ni enostavno tega nadzorovati. Eh, veliko osebja dela na tem, je pa zelo pomembno, da zagotovimo enake pogoje za vse. Če bomo imeli možnost, se moramo odzivati na transparenten, odprt način, tako da bodo tudi vsi ostali imeli besedo pred tem. Potem pa še drugo sestanki z deležniki in še posebej s predstavniki industrije. Že leta 2011 smo se zavezali temu, da bodo vsi direktori, izvršni direktori na svojih spletnih straneh objavili sestanke s predstavniki industrije. In po mojem mnenju, oziroma kolikor vem, je vse skladno z tem, kar se je dogajalo. Torej, informacije so posodobljene. Andreja, še kaj? nekaj bi želel le povdariti, poleg teh eh, regulativnih vprašanj, popolnoma se strinjam, kar je povedal Gabriel, smo med gospodarsko krizo pa tudi pred nedavnim zelo veliko izmenjavali informacije. Tudi data pooling se je eh, dogajal naprimer pri preusmerjanju podjetij, ko eh, so obstajale številne regulativne omejitve. Ko gre za spremljanje tvegan, smo na tem področju zelo striktni. Animans. Izvolite. Najlepša hvala. Jutri naj bi bil z nami predsednik Evropske centralne banke in eh, pogovarjali se bomo tudi o spremembah v monetarni uniji. Kako bo z obrestnimi mirami? Dve vprašanje imam. Najprej gospod Bernardino. Ogledali smo si poročilo o zavarovalnicah in pa o pokojninah. Prihaja do precejšnjega upada rentabilnosti naložb. Govorili ste tudi o učinkih sproščanja. Mislite, da bo to imelo učinek tudi na pokojnine? kakšne bodo posledice delovanja Evropske centralne banke na ta sektor. Kakšen delež neizplačanih pokojnin naj bi imeli? Belgijska agencija je podala mnenje glede bruto domačega proizvoda in zanima me, ali bi morali imeti še bolj stroga pravila tudi za belgijske bonitetne agencije, zato da te ne bi spodbujale strahu in obenem bi to vodilo tudi k ukrepom, ki niso primeri v trenutnem okolju. No, Kot sem povedal na samem začetku, okolje nizkih obrestnih mer je eno bistvenih vprašanj, ki jih obravnavamo. Poleg tega se moramo zavedati, da ima to tudi nezaželjene posledice te makro politične odločitve imajo nezaželjene posledice in nekaj, kar vidimo, je to, da imajo tveganja seveda tudi učinke na cene. Ogledati si moramo cene različnih kategorij imeti in razmišljati o dolgoročnih posledicah ali se bomo lahko znašli spet v situaciji, ker uh, eh, obstaja nevarnost uh, mehurčka. Upoštevati pa moram tudi industrijo pri oblikovanju naših uh, poročil o finančni stabilnosti. Okolje nizkih uh, obretnih mer ima tudi strukturne posledice na tem modelu. Če si ogledamo, uh, življenjska zavarovanja in zavarovalnice, ki so ponujale te police, so v preteklosti ponujale zelo dolgoročna jamstva. In ta jamstva so ogrožene v trenutnem okolju. In prava težava oziroma pravi izziv je razumeti, kakšen bo razvoj obrestnih mer. To ste pravilno povedali, to smo opazili tudi v svojih stresnih eh, testih, tam smo skušali nekaj izračunati dvoje tveganj se tukaj pojavlja, če bodo te obrestne mere prisotne še zelo dolgo, bo treba prevrnotiti tudi tvegane premije na trgu. V tem primeru bo zavrovalniški sektor v hudih težavah. In to je najhujši scenarij po našem mnenju, da bi se okolje nizkih obrestnih mer nadaljevalo in da bi lahko kratkoročno to imelo slabe učinke za zavrovalnice. Pri nekaterih glavnih družbah v Evropi smo že ugotovili, da bi lahko to težava. Drugo vprašanje povezano s tem, da se bodo obrestne mere enkrat zvišale. In takrat, ko se bo to zgodilo, bo prav gotovo prišlo do težav. Hitr poskok bo seveda povzročil to, da se bo vrednost njihovega imeta kar naenkrat zmanjšala in to bi lahko imelo hude posledice. Pri pogovoru z ECB smo bili jasni, jasni so bili glede tega, da bodo obrestne mere s časom zvišale, vendar smo jih prosili, da za to poskrbijo počasi. To bi bilo smiselno tudi zaradi same stabilnosti zavarovalniškega sektora. Potem pa še zadnje vprašanje, ki je vezano na solventnost. Tudi to je morebitna posledica tega. Nekatere družbene podjetja so že sprejela zaveze v preteklosti in zato se bodo morali soočati tudi z solventnostjo. V stresnih testih nismo analizirali le solventnosti. Rezultati kažejo na to, da 14 odstotkov podjetij ni izpolnilo zahtev glede solventnosti, ki izhajajo iz solventnosti 2. To predstavlja le 3 odstotke celotnega imetja vnesenega v ta sistem. To se ni zdela temeljna težava, vsaj takratna. Pa še Andreja, čisto na hitro, specifično glede belgijske odločitve najprej sem želel povedati, da je to skladno z fleksibilnostjo, ki je mogoče okvir za nacionalne organe. V primeru nizkih obrestnih eh, mer se seveda mehurček nepremičnin lahko poveča v eni državi članici, drugi pa ne. In nacionalni organi imajo to, kaj je možnost nekaj prilagoditi. Zato smo poskorili tudi v primeru tega belgijskega pristopa. Splošno gledano nas skrbi to, da se segreva nepremičninski trgi v različnih državah članicah, po čemer se uporabljajo eh, različna orodja. Ponekod eh, naša orodja, druge notranji modeli. V smislu doslednosti to pomeni težave tudi za notranji trg. Gunnar Hokmark, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Dve vprašanje imam glede bančnega sektorja za gospoda Nerijo. Prvič, kakšno je vaše mnenje o uvedbi sistema TELAK glede na trenutno razpravo o tem, da se opredeli MRLE, o čem se pogovarjamo v delegiranih aktih BRRD. Drugo, z nadzornega vidika se moramo pogovarjati o finančni stabilnosti. Zakaj se ta stabilnost pojavlja? Kaj nam manjka v evropskih pravilih? In s kakšnimi težavami se soočate pri učinkovitosti nadzora na osnovi teh pravil? Najlepša hvala, Andreja. glede telaka v povezavi z MRL, e telak eh, predstavlja zahteve za sistematski pristop k eh, bankam na, globalnem, na globalni ravni. MRL, e kot je to zapisano v BRRD in v naših standardih, tudi v dokumentu, ki smo ga posredovali Evropski komisiji, oba dva sistema bi bila lahko usklajena. MRL e je nekakšen idiosinkratičen eh, koncept, kjer se je treba prilagoditi specifični situaciji vsake banke za sistemsko pomembne banke. Mislim, da bi lahko imeli nekatere zahteve, ki bi bile skladne tudi z zahtevami na globalni ravni. Splošno gledano pa mi je bolj všeč pristop iz direktive o sanaciji in reševanju bank. Tam smo se bolj osredotočili na reševanje, na odgovornost, na dejansko sanacijo bank medtem ko je sistem eh, telak eh, bolj hibriden koncept. Še vedno pa mislimo, da lahko oba mehanizma povežemo. Čeprav mislim, da na nekaterih področjih mislim, da potrebujemo tudi zakonodajne spremembe. Naprimer, če bo treba odvesti premoženje imeti telaka pri bankah, mislim, da tega ne bomo mogli storiti z našimi standardi. Čakamo torej na odločitev komisije. Pa še drugo vprašanje. To je predvsej težavno. trenutno, če se smemo odzvati bolj skromno, je glavna prioriteta obravnava notranjih modelov. Zagotoviti moramo doslednost. Analitiki in investitorji so zaskrbljeni, pri nekaterih bankah se pojavljajo zelo podobni portfeli, tudi ko gre za številke pri premoženju in to spodkopava zaupanje v celotni sistem. To moramo popraviti, pri uvodnih eh, izjavah sem že povedal, da pripravljam časovnico za intervencije in del vprašanj, s katerim se soočamo pri eh, nadzornih praksah, eh, torej del tega je nadzorna praksa, del tega je tudi dialog z bankami, to je torej glavna prioriteta, da je nadzor bolj učinkovit in bolj dosleden. Najlepša hvala, Jakob. Yes, thank you, chair. Um... Najlepša hvala. Imam vprašanje za gospoda Enrijo v kontekstu strukturnih reform bank. To je nekaj, s čimer se ukvarjamo. Specifično vprašanje gostitelja v izhodiščnem predlogu za strukturne reforme bank se je predvidelo zelo veliko prestojnosti za usklajenega nadzornika velikih bančnih skupin pri sprejemanju odločitev pri strukturnih reformah bank, tudi v primeru ločevanja. Svet pa je zdaj podal stališče, s katerim bi se oslabilo ulogo skupnega nadzornika, saj bi v nekaterih primerjih prišlo do obvezne arbitraže z Evropskim bančnim organom, v drugem primeru pa bi nadzorniki gostitelji imeli velike pristojnosti. In zanima me, gospod Enerija, v kolikšni meri bi se vam zdelo pametno, da bi ti eh, gostitelji in nadzorniki neodvisno sprejemali odločitve glede ločevanja bank ali pa dela bank. Najlepša hvala. Andreja, izvolim. Najlepša hvala za to vprašanje. To vprašanje ni enostavno. Na nek način se to vprašanje pojavlja vse posod pri našem delu, pri skupnih eh, odločitvah, pri solventnosti in eh, likvidnosti v različnih skupinah, pri mehanizmu reševanja in sanacije bank, pri strukturnih reformah. In moje stališče je, da so skupne odločitve najboljša pot naprej pri vseh teh zadevah. Potrebujemo skupno resolucijo domačih eh, lokalnih organov in bolj, ko jih bo zakonodajni okvir usmeril k tem skupnim odločitvam, bolje bo. Veliko omejevanje bilo treba izvesti med krizo tudi z strukturnimi ukrepi včasih na nacionalni ravni. In zaenkrat se stvari še niso obrnile, ta trend se še ni obrnil in mislim, da bo bistvenega pomenja načrtovana, načrtovanje sanacije organ gostitelj mora zagotoviti to, da se spreme nekakšen usklajen pristop pri reševanju teh težav, v primeru, da je to potrebno. In na ta način se bomo lahko izognili nekaterim eh, omejevalnim ukrepom. Z drugimi besedami, strukturne zahteve, s katerimi bi se omejevala likvidnost in uh, Eh, drugo, to bi bilo lahko škodljivo. Bolj, ko se bo to usklajevalo tudi na ravni teh uh, gostiteljev, bolje bo. Včasih moramo nadzorovati tudi hčerinska podjetja, družb, to ima zelo velik učinek na domače trge in poskrbeti moramo za to, da bomo upoštevali tudi pomisleke organov gostiteljev, ko se spremejo odločitve na ravni skupine. Skupne odločitve mislim, da so pomembne. Bolj učinkovito se bomo odločili skupaj, bolje bo. In če bomo imeli več eh, zavezujočih primerov medijacije v primeru sporov na vseh področjih, potem bo to bolje. In to vključuje tudi strukturne reforme. Hvala. Uh, Alen Lamasur. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi tem predsednikom za vse predstavljene informacije. Samo eno vprašanje imam, ki zadeva bolj eh, Stevena Jorja in Esmo, morda pa bi lahko to pokomentirali tudi njegovi kolegi. V kolikšni meri evropske pobude, ki omogočajo izvajanje uredbe o tveganem kapitalu oziroma tveganem kapitalskem skladu ter eh, dolgoročni sklad lahko dosegajo cilje izhodiščnega predloga tudi v okviru Junkerjevega načrta, ali so te instrumenti že izvedljivi, se že lahko začnejo izvajati, ali pa potrebujemo še nekakšno zakonodajno podporo. Hvala. Steven. kar zadeva industrijo za upravljanje s premoženjem. Mislim, da lahko tukaj pričakujemo zelo veliko glede eh, prispevka k razpravi o uniji kapitalskih trgov. Prispevali bodo tudi gospodarske raste in k razpravi na to temo. Mislim, da lahko industrija odigra zelo pomembno vlogo, kajti zagotovi lahko financiranje za tiste, ki iščejo finančna sredstva in tiste, ki iščejo donos. Vse te dele industrije upravljanja s premoženjem moramo upoštevati kajti ta industrija je v preteklih letih že odigrala zelo pomembno vlogo. Industrija se širi, nekateri to omenjajo kot bančništvo v senci, ampak eh, dejansko bi lahko nekatere dele tako imenovali, ampak velik delež te industrije prispeva naprimer k posojanjem podjetjem in eh, obstajajo tudi različni deli, kjer smo pričali izboljšavam, zakonodaja, ki se imenuje uveka, je omejena samo menedžerjem v manjšem obsegu. To je bilo koristno, kaj te morda bi lahko preučili, ali bi lahko tudi večji upravljalci s premoženjem vstopili v ta okvir. Seveda, pogledati si je treba tudi trenutni sistem za tako imenovane potne liste. To velja za na PVP-je, pa tudi za druge finančne instrumente, zaenkrat ni dovolj jasnosti, zaenkrat se ne ve, kakšna je odgovornost tistega doma in um, organa gostitelja. Konec koncu je treba te izdelke prodati neprofesionalnim potrošnikom in uh, kapitalski trgi ne bodo imeli pomembnejše vloge, če ne bodo končni uporabniki bolj aktivno sodelovali pri teh skladih. Seveda, to ne nujno v zvezi z uveki in um, drugimi instrumenti, vendar, če bi povečali preglednost te industrije, če bi zagotovili, da bodo potrošniki dobili boljše storitve, mislim, da bi bilo to zelo dobro, kaj te tako bi prispevali k temu, da bo sektor upravljanja s premoženjem prispeval gospodarski rasti. Gabriel, kaj ti to je povezano tudi s pokojninami, prav o tem sem želel govoriti. Zavarovanje in industrija zagotavljanja pokojnin lahko prispeva k gospodarstvu, to diversificira vire financiranja, diversificira pa tudi portfelje vlagateljev in tako ne prihaja do koncentracij, ki smo jih bili priča v preteklosti. Na to je mogoče gledati z pozitivnega vidika, seveda pa je to del našega splošnega dela zadeve je treba urediti trajnostno, ne smemo pravil glede bonitetnega nadzora izkoriščati tukaj. Tukaj ne smemo oblikovati spodbud, ki bi čez nekaj let vodile v nov mehur, nov balon, kar bi seveda povzročilo ranljivosti v zvezi s katerim smo se veliko že naučili v preteklosti. To je pomemben element, svetujemo Evropski komisiji v zvezi z tem razredom finančnih sredstev in infrastrukturo na tem področju. Želimo si, da bi pokojnine šle v to smer, vendar po mojem mnenju bo zelo pomembno preučiti, kako zadeve delujejo, seveda pa bomo v prihodnih letih spremljali, kako se to dejansko dogaja. Hvala. Eliza Ferreira še enkrat. Thank you very much. Hvala lepa še enkrat. Tokrat bom govorila angliško, da bo šlo lažje. Prvič, gospod Enrio. Rekli ste, da občutek je, da se nekateri izogibajo pravilom s pomočjo novih finančnih instrumentov in tako naprej. Zanima me, dokolikšne mere jih lahko nadzirate. Zanima me, ali ta vrzel res raste na področju finančnih trgov, kar zadeva nadzor in spremljanje v Evropi. To je moje prvo vprašanje. Prav tako ste omenili pomislek v zvezi z izvajanjem direktive o sanaciji in reševanju bank. Kako poteka napredek na tem področju? Skrbi pa me tudi izvajanje enotnega mehanizma za reševanje. Kaj se bo zgodilo po koncu tega leta? Kakšne so možnosti? Omenili pa ste še en element, zanima me, ali mi lahko poveste več o tem. Izvajanje načela sorazmernosti na področju plačil vodi v občutljiva pravna vprašanja in to bo zahtevalo spremembe besedila na prvi stopnji. O čem govorite? Gospod Bernardino, BEPS, kakšen je proces tukaj, kaj lahko pomagamo, kako lahko pomagamo, da bi ta izdelek bil učinkovita alternativa za pokojnine. Hvala, samo minuta za odgovore, kaj ti drugače nam bo zmanjkalo časa. In uh, obilo sreče. Hvala, hvala, bom poskusil. Videti moramo, da so obrestne mere nizke. Bančni sektor se širi, ampak ne zato, ker ni pravil ampak zato, ker se išče donos. Vlagatelji vedo, da bodo od bank dobili zelo nizke donose, želijo pa si višjih donosov, zato moramo biti previdni. Ko pravimo, da širjenje bančne industrije žene pomankanje pravil, ne, to je povezano z gospodarsko politiko in z iskanjem donosov. To ne pomeni, da tvegan ni, tveganja so, obstaja tveganja, da je nebančni sektor preveč razširjen. To ni rezultat premalo pravil, ampak tega, da vlagatelji niso disciplinirani, če so obresne mere nizke. Čestitam, uspelo vam je. No, za mene bo to nekoliko teže. Kar zadeva izpostavljenost eh, bančništvu v senci, veliko bank se bolj izpostavlja entitetam bančništva v senci. Tveganja se večajo, podatkov o tem nimamo, ampak. Pripravljamo dokument na to temo in poskušamo razumeti, kakšna so ta tveganja in ali bi lahko omejili te primere. Poradne informacije so precej negativne, Kritiki pravijo, da smo zadeve zastavili preširoko, da je dokument preveč obremenjajoč, seveda pa poskušamo dobiti informacije, ki jih potrebujemo, zato da bi vedeli, kaj se dogaja, kako se tveganja preminkajo z, bančniš, z bančniškega sektorja na druge akterje. SRM, vprašanje se je z tem, ne vem, 24 nacionalnih organov za reševanje je že bilo imenovanih od 28 mislim, da jih je 16 izvedlo še drugi element, ki se zahteva, ne vem pa čisto natančno. Torej, kolegijo za reševanje nimamo, to pomeni, da nimamo skupnih odločitev za načrte reševanja in eh, procesa ne bomo zaključili do konca tega leta. Ne želim reči, da se nič ne dogaja, še posebej kar zadeva globalne banke, tam smo dosegli veliko napredka, vendar nismo pa še sprejeli odločitev, kar zadeva sorazmernost in nagrajevanje. No, naše pravno tolmačenje, ki ga podpirajo tudi pravne službe komisije, je naslednje. Nekatere določbe CRD, ja, ki so bila prej neutralizirane za majhne banke ali majhne bonuse v smernicah SEPS e in v nacionalni zakonodaji, ne more biti ohranjene v okviru trenutnega zakonodajnega okvira. To pomeni, da se odloki plačil bonusov uporabijo tudi za majhne banke, tudi če so bonusi visoki samo nekaj tisoč evrov na leto. Mislim, da to ni tisti namen, ki ste ga želeli doseči vi, ko ste sprejeli CRD. Zato mislim, da bi bilo najbolje, če bi eksplicitno navedli, katere manjše entitete in kako nizki bonusi so izuzeti iz tega področja. In to je predlog, ki ga bomo dali komisiji. Hvala. Izvolite, zelo na hitro. Seveda pripravljamo ta vseevropski pokojninski izdelek in eh, želimo si, da bi imeli enotni trg za varčevanje za pokojnino. Trenutno so zadeve razdrobljene na nacionalni ravni. Pripričani pa smo in zato obstajajo dobre dokazi, da bi bilo bolje za potrošnike, če bi imeli skupni trg. To bi vodilo tudi v nižje stroške. Na področju vrčevanja za pokojnino je po našem mnenju to mogoče doseči. To bi lahko seveda prispevalo k temu, da bodo naložbe bolj dolgoročne. To potrebuje evropsko gospodarstvo, kajti tam se bodo uporabljale naložbe na dolgi rok. Prav tako imamo nekaj konkretnih predlogov in vprašanj. Sodelujemo z industrijo, seveda tudi z vami. Zelo sem zadovoljen, da lahko več o tem govorimo s parlamentom. Prepričan sem, da bomo na koncu zagotovili nekaj, kar bo državljanom EU zagotovilo nekaj, s čimer bodo bolj povezani z Evropsko unijo. Lahko bi zagotovili bolj pozitivno občutek za državljane, da pripadajo Evropski uniji in eh, lahko bi zagotovili nekaj pozitivnega, kaj te izkušnje na področju pokojnin v nekaterih državah niso dobre in mislim, da lahko Evropska unija tukaj zagotovi dodano urednost. Hvala, prepričan sem, da moramo o tem še govoriti, to je zelo zanimiv predlog. Danuta Hübner. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vaš prispevek k stabilnosti, mislim pa, da moramo sedaj zagotoviti tudi rast. V kontekstu dejstva, da nimamo režima saniranja razen v bančništvu, kaj menite o tem? To ni samo za ESMO. Gospod Bernardin, v trenutnih okoliščinah me zanima, kaj bi se zgodilo, če bi bankrotiral večji pokojninski sklad v neki državi evroobmočja. Kaj bi se zgodilo? In drugo vprašanje. Uvajamo spremembe za solventnost 2. Obstaja predlog za zakonodajno drugi stopni, da bi uvedli postopno uvajanje novih dejavnikov tveganja. Kakor verjetno veste, so, je kapital, ki ne kotira na borzi, izključen iz tega, zaradi tega bi življenje Masupaja lahko bilo težje. Gospod Enrija. Trenutno razmišljamo o tem, da bi omejili izpostavljenost bančnega sektorja določenim tveganjem. Obstaja zamisel, da bi določili prak izpostavljenosti za države članice, ki bi bil različen po posameznih državah članicah. Torej, šibkejše države bi imele drugačne mm, omejitve glede izpostavljenosti kot druge. Ali se s tem strinjate? Gabriel, hvala lepa za vprašanje, to je zelo dobro vprašanje. Če si pogledamo okvir, mislim, da je vrzel naslednja. Okvir za reševanje in sanacijo je zelo pomemben. To ne pomeni, da orodje nimamo, orodja imamo, so zelo pomembna, vendar obstajajo različni akterji in različni mehanizmi. Prav imate, komisiji sem to tudi že povedal. Nekatere majhne družbe se soočajo s težavami, ampak eh, po naših izkušnjah nas čakajo težave na področju konsistentnosti. Prav tako nimamo evropskega režima za scheme zajamčenih ulog. Samo nekatere države imajo te scheme, obstajajo vrzele in podvajanja hkrati. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli enoten okvir, da bi ga sklenili na področju zavarovalništva, kar zadeva solventnost 2 in postopno uvajanje. O tem smo na veliko govorili na politični ravni. Veliko je prehodov v solventnosti 2 na Omnibus 2, to bomo spremljali. Vem, da se pojavljajo vprašanja, naprimer, kar zdajva kapital, ki ne kotira na borzi. To presega naše pristojnosti. O tem eh, se govori na politični ravni, vendar, kako sem dejal, spremljali bomo te zadeve, če bo prišlo do nenamernih posledic, bomo seveda parlamentu poročali. Hvala, Steven ali Andreja. No, če sem vas prav razumel, vam lahko povem, da ne razvijamo nekih pragov izpostavljenosti, vsaj ne takšnih, ki ne bi bili v skladu z splošnim zakonodajnim okvirom in tveganjem. kar zadeva občutljivost zahtev za države, to je delikatno vprašanje. Najprej želim povedati naslednje. Včasih prihaja do nerazumevanja. Do nerazumevanja, da tveganja držav niso pokrita v tem okviru. Vendar, številne banke, ki uporabljajo notranje modele, uporabljajo tudi ustrezne ponderje za to, ampak eh, ti niso koherentni. V krizi državnih dolgov smo videli, da se pojavljajo težave zaradi nekonsistentnosti. Leta 2011 smo uvedli ustrezne ukrepe za to, da bi omejili tveganje na tem področju. To bomo izvajali tudi pri prihodnih stresnih testih. To je tveganje, ki je že pokrito. Ni pa pokrito naslednje. Verjetno ste menili prav to gre za tveganja zaradi koncentracije. Nekatere banke so preveč izpostavljene svojim nacionalnim državam. In izpostavljenost državnemu dolgu je petkratnik ali šestkratnik skupnega kapitala. To je zelo veliko. V splošnem se odbori s tem ukvarjajo, ampak ne želimo dati vtisa, da imamo mi vrzel med tem, ko se še razvijajo mednarodne standarde. Delo pa nas prav gotovo še čaka. To je zelo pomembna točka. Evropski odbor za sistemska tveganja je o tem govoril, da bi govorili o skupnih pravilih. Mislim, da bi o tem lahko prav gotovo govorili. Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa. Vprašanje Danute Hübner je bilo dobro, zato želim tukaj nadaljevati. Gospod Bernardino, če ne bomo imeli ustreznega režima za zavarovanje, se bomo spopadali z velikimi težavami, lahko pa bi šli še naprej. Morda zavarovalnice dajo obljube, ki jih več ne bi smele, vsaj ne na. tako velikih osnovah. Naprimer, definirana plačila brez pogojev. Morda bi lahko vsaj na določeni ravni ta izplačila bila pogojena. Vsaj za določene mere. Zanima me, kakšen bi lahko bil odziv, vsaj v smislu pogodb, ki bi lahko še bile dane. Hvala lepa, to je dobro vprašanje. Poskušal bom odgovoriti z dveh strani. Po eni strani, že od leta 2011 v priporočilih in mnenjih v zvezi z okoljem nizkih obrestnih mer opozarjamo na vprašanje strukturnega elementa, torej vrsta pogodb in vrsta obljub, ki jih dajo zavarovalnice. Industriji in nacionalnim organom jasno damo vedeti, da je zelo pomembno, da podjetja preučijo svoje poslovanje. Ta dolgoročna jamstva te obljube niso bile ustrezno cenjene. Možnosti in jamstva, ki so vključene v to, če jih pogledamo z vidika solventnosti 2, so pod velikim vprašanjem. Ta element ponovne preočitve strukture izdelkov je že vključen, temu smo priča že od začetka in eh, spremembam smo prav tako že priča, to bomo pa seveda spremljali še naprej, kar zadeva eh, opredeljena plačila in pokojnine, to ne velja samo za zavarovalnice, tudi za pokojnine. Kar zadeva definirana izplačila ali zagotovljena plačila za pokojnine, to je zadeva za preteklost večina novih je v smislu opredeljenih uplačil in opredeljenih izplačil. Po eni strani delamo na analizi solventnosti pokojninskih skladov, še posebej kar zadeva izplačila in upamo, da bomo v prvi četrtletju naslednjega leta evropskim političnim institucijam lahko podali mnenje, kako oblikovati okvir za to, da bi analizirali trajnost teh dolgoročnih obljub pregledni moramo biti, zato da zadevo preučimo. In drugič, izvajamo stresne teste pokojninskih skladov in prepričan sem, da bo to vprašanje del rezultatov stresnih testov. Hvala. Pablo. Hvala lepa, gospod predsednik hvala našim trem govornikom. Sem imam bolj splošno vprašanje za vse tri predsednike. V skupnem odboru treh evropskih nadzornih organov so objavili priporočila za to, da bi spodbujali trg listinjenja v Evropi. To je v skladu z mnenji komisarja Hela, zato da bi spodbojali oblikovanje novih delovnih mest. Zanima me, kakšne, organ, kakšne ukrepe bi ti organi lahko sprejeli, zato da bi dejansko spodbojali rast in delovna mesta. Zanima me, kako bi lahko spodbojali vistinjenje v Evropi. Evropski parlament čaka na poročilo Evropske komisije o tem, da bi oblikovali skupni kapitalski trg. To je povezano z listinjenjem, zanima me, kakšni bi naj bi bili stebri unije kapitalskih trgov v Evropi in kaj bi morali storiti za to, da bi to dosegli. Hvala. Let me brief. Na kratko, kar zadeva listinjenje in drugo točko v zvezi z unijo kapitalskih trgov, listinjenje. Vsi tri organi so tukaj sodelovali in mislim, da je naše delo bilo namenjeno skladnosti in konsistentnosti listinjenja. Če si pogledamo pretekla leta, lahko vidimo, da obstajajo nove zahteve na področju listinjenja v zakonodaji za zavarovalnice in banke. Videli smo, da bi lahko zagotovili več konsistence v tej zakonodaji. Zakonodajo bi lahko poenostavili, poskrbili pa bi lahko tudi za enoten koncept. Zato sodelujemo, da zagotovimo konsistentnost po vseh delih zakonodaje. Dokument smo predali komisiji, na voljo pa je tudi na naši spletni strani. Govorili pa bodo tudi o kapitalskih zahtevah. Sedaj pa z vidika esme delamo na razkrivanju in na preglednosti. Eden od problemov v finančni krizi je bil dejstvo, da vlagatelji niso mogli oceniti kakovosti portfeljev, zato je preglednost zelo pomemben element listinjenja in trga na tem področju vendar povedati moramo, da to ni bilo najlažje, zato ker se pojavlja več vprašanj. Imamo dovolj sredstev, da bi zagotovili ustrezno spletno stran, ki lahko zagotovi preglednost o listinjenju. Vprašanje je tudi, kako bi v splošnem lahko podprli unijo kapitalskih trgov in rast. Smo časovno omejeni in mislim, da moramo postopoma preučiti, različne elemente evropskih finančnih trgov, lahko razvijamo različne kanale, naprimer kanal listinjenja, kanal množičnega financiranja, lahko pa bi preučili tudi različne kanale upravljanja z premoženjem. V okviru Unije kapitalskih trgov pa želim povedati še naslednje, to sem povedal tudi v uvodni izjavi. Gre za konsistentno izvajanje regulatornih reform. Veliko regulatornih reform je bilo zasnovanih v kontekstu stabilnosti in zaščite vlagateljev. Ampak veliko dela na enotnem pravilniku smo upravili v zadnjih letih. To pomeni, da smo dosegli veliko napredka tudi na področju notranjega trga. Ampak sedaj je treba zagotoviti, da se bo nadzor izvaja konsistentno po 28 terici. Hvala. Peter Simon. Hvala lepa. spregovoriti želim o tem, o čemer je govorila gospa Ferreira. Pred dvema tednoma smo imeli sprejeto stališče o proračunu za leto 2016. Govorili smo o tem, kakšne posledice ima financiranje in če bi prišlo do povišanja, kot ekon smo zagovarjali to stališče, to ne bo pomenilo, da bi vi lahko stolsodno izpolnili naloge. Omenjali ste informacijsko tehnologijo in zbiranje podatkov. Zanima me, kako bi lahko izpolnili svoje naloge, če vam primanjkuje sredstev za zbiranje podatkov. To je vprašanje za vse tri. Če ostanemo na tej ravni financiranja za vse vaše tri organe, povejte nam, kakšne so vaše dolgoročne ocene. Mi vam dajemo vedno več nalog, zanima me, ali boste naloge lahko izpolnili, kako pričakuje parlament in tako plačevalec. In zanima me, kolikšna finančna sredstva bi bila potrebna. Drugo vprašanje, prav tako financiranje, kdo bo to plačal. Prav tako želim dobiti mnenje vseh treh. Kaj menite v predlogu Ekona, da bi se odpovedali prispevkom nacionalnih nadzornih organov in da bi prišli na pristojbine udeležencev na trgu ali pa alternativno financiranje mešane vrste, torej pristojbine udeležencev na trgu in prispevki iz proračuna EU. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Thank you. Hvala lepa, izvolite. nekaj komentarjev. Sistem financiranja evropskih organov pregleduje komisar Hill, to je del njegovih nalog v tem mandatu. Iščemo rešitve za izboljšavo financiranja vseh treh organov. Prav imate. Zelo pomembno je, da zmanjšamo ali celo odpravimo prispevke nacionalnih organov ali nacionalnih regulatorjev. Razlog za to je naslednji. To ni smiselno, kajti več denarja za te organe pomeni manj denarja za nacionalne organe. Če si pogledate zakonodajo iz preteklih let, lahko vidite, da ne gre za prenos nacionalnih organov pristojnosti na evropske pristojnosti, ampak gre za povečanje nadzornih možnosti na nacionalni in evropski ravni. To pomeni, da če bi odpravili financiranje nacionalnih organov, bi to prav gotovo lahko bil del razprave, ampak eh, komisar bo sedaj o tem razmislil. Po našem mnenju bi bilo treba to storiti čim prej, čisto na hitro, Po mojem mnenju ne smemo pocenjevati naslednjega. Zakonodaja je zelo pomembna, vendar izvajanje na drugi stopni je prav tako zelo pomembno. In to je že pol opravljene naloge. Če nimamo dovolj sredstev za izvajanje, potem bo to spodkopalo skupen cilj regulatornih reform. Hvala. Še kak komentar? Ne. Okay, Swinburne. Thank you, Mr. Chairman, but it's a uh, surprise. Hvala lepa. Bo oh, zelo lepo, da dobim drugo vprašanje. Zato bom zastavila vprašanje, za katerega nisem vedela, ali bom imela čas. Gospod Enrija, CSD R. O tem še nismo govorili, vem, da obstaja veliko drugih dosejev, kjer je Evropski bančni organ aktivno sodeloval. Ampak Evropski parlament ima mnenje, da je treba zagotoviti ustrezno obravnavanje kapitala pri bolj tveganih ukrepih. V trialogu svet ni sprejel ločitev CSD-ja in bančnih entitet, mi pa smo kompromisno predlagali dodaten kapital za intradnevno likvidnost, tako da bi rešili tveganja, kakor je pokazala presoja učinka komisije. Zanima me, kako napreduje delo. V zvezi s tem pomembnim RTS-jem zanima pa me tudi, kakšna ravnoteža ste dosegli, kaj ti nacionalni organi v državah članicah nadzirajo entitete in tudi oni izvajajo zelo veliko pritiska. Zanima me, kakšna je časovnica in kako zadeve napredujejo. Hvala. Thank you. Thank you very much for the... Hvala lepa za vprašanje. Da, to je zelo težak dosje za nas. Kot veste, smo imeli javno posvetovanje. Predlagali smo kapitalske kriterije za izračun CSD-ov, naprimer, ki nudijo bančne storitve in smo že blizu zaključku te operacije. Videli smo kar precej povratnih informacij v tem posvetovanju. Sedaj pa skušamo kalibrirati končni predlog in smo tik pred zaključkom. Upajmo, da bomo o tem lahko glasovali že do konca tega meseca ali najkasneje na začetku oktobra. Prav tako bi seveda z veseljem lahko dvostransko povedal še kaj več. Ključna točka pa je sledeča zagotoviti je potrebno, kot ste dejali. da zagotovimo ustrezno kalibracijo glede varut. To je tisto, kar je najpomembnejše in zelo tehnična razprava poteka, zato da bi torej imeli ustrezno kalibracijo vseh valut, kjer prihaja do največje izpostavljenosti. In to je tista zadnja točka, na katero se sedaj osredotočamo. Hvala. Hvala lepa. Eva Pavnova. Uh, Hvala lepa. Kar predvsej pomisleko je bilo strani politike glede preloga ESME, glede dela MIFID-a 2, reformnega paketa, da bi naj tisti, ki trgujejo na borzah, morali javno izpostavljati nekatere podatke. Zdi se, da obstaja pomislek, da bodo pragovi za to, ali je obveznica predmet preglednostnih pravil nekoliko težavna, da torej tukaj ne upoštevamo vseh likvidnostnih pravil. In potem bi torej pomankljivost preglednosti lahko bila, da bi potem trge obveznic se lahko posušili, takrat, točno takrat, ko likvidnosti ni dovolj za odziv na strese. Katere obveznice bodo ratoje likidnostne in katere ne? Mar menite, da vam bo uspelo zadostiti pričakovanjem industrije in boste našli delojoč sistem, ki bo uravnotežil tako likvidnost kot preglednost. In če ta sistem ne bo sprejet, kakšne možnosti pa še imate? za evropske institucije in za industrijo. Hvala lepa. You, uh, write... Hvala lepa. Kot ste upravičeno izpostavili, je preglednost obvezniškega trga zelo pomemben del MIFID-a 2 in MIFIR-a. ESMA je vedno menila, da sta likvidnost in preglednost na trgu obveznic zelo drugačni od. Uh, preglednosti in likvidnosti na trgu denarja. Tukaj je potrebno vse skupaj obravnavati zelo previdno. Če ni likvidnosti ali če je omejena likvidnost in potem uvedete preglednost, lahko to potem še zmanjša likvidnost. Ko zahtevate preglednost, torej ne, za nelikvidnostne dele trga obveznic. Veliko smo se pogovarjali o tem, tudi Evropski parlament je temu namenil veliko pozornosti in naj sostavim dva elementa. Najprej, so zakonodajalca, če se ogledate MIFI 2 in MIFIR, je, da zagotovimo več preglednosti za trg obveznic. Z domnevo in ta je pravičena, da če to storimo na previden način, lahko potem preglednost vodi do več likvidnosti, ker bodo naložbeniki zaupali trgu in bodo bolj voljni kupovati na trgu. Prav tako pa je pomembno se zavedati tudi, da je konec koncev predmet tega sistema za pregledanje samo manjši del trga obveznic. Samo pet odstotkov celotnega trga obveznic bo predmet teh eh, zahtev po preglednosti. Če pa bi nepričakovano, ko bomo sistem spostavili, prišli do nezaželenih stranskih učinkov, bi potem prednost tehničnih standardov bila ta, da jih lahko prenovimo, spremenimo in potem lahko seveda spet pridemo nazaj v ekon in se pogovorimo o tem, o teh tehničnih standardih in pa se lahko tudi vi posredovali na to temo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Kora van Novenhuizen. Um, Hvala lepa. Naj se dotaknem vprašanja ki ga je zastavila že kolegica Danuta Hübner. In tudi gospod Vajceker. Prav sta izpostavila eno največjih nevarnosti trenutnih nizkih obrestnih mer. Moje vprašanje pa je, kakšni so trenutni indikatorji ali se v pokojninskih skladih in zavarovalnicah išče večjo donosnost in potem življenjske zavarovalnice. Tukaj imamo zelo veliko zniženih stopen za aktivo in mislim, da to ne podaja prave slike solventnosti. Moje vprašanje je, kako naj nadzorniki pazijo na nepričakovane posledice glede tega. In še zadnje vprašanje. Tudi to glede skupnega poročila, glede tveganja in aktive. Tukaj je zapisano, da bi naj so zakonodajalca, kar se tiče pokojninskih skladov in sovjetnosti, storila vse, kar je v njeni moči, vendar pa kaj to točno pomeni? Kakšen bi naj bil ta celovit prožen pristop? Ali bi naj so zakonodajalca da več prožnosti pri zniženih stopnjah ali pa boste bolj sistematično reševali solventnostne stopnje, kako boste to izračunavali. Torej, zanima me bolj podrobno, kateri vidiki so tisti, na katere ste mislili, ko ste govorili o tem. Hvala lepa. Hvala lepa. To je zelo pomembno vprašanje, kar se tiče poraščanja iskanja donosnosti, to gledamo tako kakosno kot eh, kvalitativno. Kar se tiče kvalitativnega vidika, številke, ki jih imamo do sedaj, skušamo izbirati. Do konca leta bomo imeli več podatkov in bodo bolj zrcalile resničnost, torej trenutno stanje. Zdi se, da je kakšnega večjega odklona ni od tega, kar je bil naložbeni okvir. To sedaj, kar se tiče kakovostne ocene in dialoga z nacionalnimi organi in industrijo, pa vidimo izboljševanje naložb na področjih, ki tradicionalno morda niso bili v zavarovalništvu. Vidimo večjo spostavljenost posojilom, naj se gre za neposredne dogovore z bankami, vidimo, da se to dogaja in do konca leta bomo imeli bolj konkretne številke in bomo lahko o tem bolj jasno kaj povedali. Kar se tiče tiste stopne, ki je še spremljiva po solventnosti glede aktive, to je seveda del tega režima. To je bilo vedeno solventno za prek Omnibusa 2, da bi se ogledali prociklične elemente, ki so v tem sistemu, ki je bolj tržno dosleden. Torej, elemente za ustrezno raven imamo. V omnibusu 2 pa je ponoma jasno, da ta končna stop ne mora biti stabilna, ne sme se kar vse čas preminjati, zato da torej lahko zagotovimo prociklično stop in se izognemo pretiranim nihanjem. Del priprav na Subventnost 2 je tudi naša odločitev, da bomo za uljevitev tega režima uporabili stopne, ki so bile uporabljene za kalibracijo režimov, analizo dolgoročnih tveganj, tudi na podlagi odločitve parlamenta o Omnibusu 2. Istočasno pa si skušamo ogledati tudi metodologijo, ki bi naj vodila do izračunov. Imamo prve tehnične pogovore, posvetovanja. 2016 bomo imeli še nadaljna, zato da bi metodologijo revidirali, koliko let moramo poštevati, naprimer, katere faktore uporabljamo, kako bi naj ocenili dolgoročni, dolgoročne donose in inflacijo. To je torej vse predmet izračunov. Prav tako pa imamo potem nezaželene posledice, pri prehodu solventnost 1 na solventnost 2. V tem trenutku mislim, da je bolje uporabiti stopnjo, ki je bila uporabljena v vseh študijah za solventnost 2. Glede elementa celovitega pogleda na solventnost, mislim, da je to bolj povezano s pokojninsko stranjo. Na drugi strani že imamo prehodno obdobje, obdobje za izterjavo, kako naj se s tem ukvarjamo. Predsednik prekinja, lahko končate, prosim. Na pokojninski strani pa torej tega elementa ni in pripravljamo torej ta cedovit pristop za pokojninske sklade, da bi torej bili bolj realni, kar se tiče ocen. Realnost je jasna. Ko se ogledamo te dolgoročne obveznosti, potem imamo samo dve možnosti, da jih financiramo. Ali bomo povečali prispevke, ali pa bomo znižali prejemke. Čudežev ni. In to mora biti zelo pregledno. Seveda pa to ne pomeni, da se zazemamo za neprožen nadzorni sistem. Ne, ne. Vendar pa, če želimo sprejemati odločitve, moramo imeti številke, podatke in bolj realno oceno. In to je tisto, kar imenujemo realističen vidik glede tega vprašanja. Hvala lepa, še zadnje vprašanje, Peter. Hvala lepa. Zadnje vprašanje za gospodo Enrijo. 14. aprila letos je bil gospod Farkas tukaj, izvršni direktor v ekonomiji pogovarjali smo se o tehničnih standardih po 136. členu CAA. Ključno vprašanje takrat je bila obravnava manjših bonitetnih agencij v primeravi z večjimi. Tehnični standardi za implementacijo govorijo o tem, katera tehnična stopnja se uporablja za oceno določene bonitetne agencije. In ključno vprašanje je, ali bomo pri najboljših ocenah bonitetne agencije imeli tudi neposreden prevod ali pa bodo ocene bonitetne agencije odvisne od vprašanja ali ta agencija v prihodnosti lahko še vedno podeljuje tronja. Če je tako, potem bi dejansko bilo tako, da bi v osnutku za tehnične standarde imeli večje bonitetne agencije, za manjše pa bi bilo nemogoče stopiti na trg kaj ti ne bi imeli dovolj ocen. Zanima me torej, ali se na kakršen koli način tukaj obeta kakšna izboljšava, kaj ti po mojem mnenju je to velikanska pomankljivost glede konkurenčnosti za manjše bonitetne agencije. In videli smo, da ti večji akteri izkoriščajo svojo pozicijo na trgu. In potem še drugo vprašanje, tehnični standardi, koliko se v njih konec konca upošteva tudi načelo tako imenovanega grace period, ko manjše agencije lahko zbirajo podatke. Kaj takega bi moralo biti predvideno? Mm, kako kaže s tem? Thank you, Andrea. Hvala lepa, Andreja. Hvala lepa za vaše vprašanje. Da, to je zelo občutljivo vprašanje. O tem smo se pogovarjali tudi po vašem dopisu in podobnih razpravah s komisijo. Kar se tiče bonitetnega nadzora, je naš cilj in zahteva, da imamo torej ustrezno oceno tega. Ta ocena je čim boljše, tem več podatkov imamo. In vemo, da je za nove bonitetne agencije težko izpolniti nekatere zahteve, da poda dovolj ocen, še prav posebno v najvišjem razredu. To ne sme biti prevelika ovira za te agencije, vendar pa zavedli smo se, da bi to lahko bila ovira. Torej, razumemo pomisleke in sedaj, kot ste sami omenili, pripravljamo predlog pravega ravnovesja. Ta tako imenovani grace period je dejansko element, s katerim želimo spet vzpostaviti ravnovesje. Gre pa za doslednost med tem standardom in listninjenjem, kajti tudi tukaj je prihajalo do neusklajenosti in skušamo torej zagotoviti doslednost in najti pot naprej. Tako imenovani grace period pa bi lahko bila prava pot v prihodnosti. Naj omenim še nekaj. Da, tukaj se usklajujemo. Ta grace period bo tudi v solventnosti dve. Hvala lepa. Resnično se vam želim zahvaliti. Steven, Andreja in Gabriel za to zelo plodno izmenjavo mnen. Povzeti ne morem, veliko pomembnih točk smo izpostavili in pri teh moramo nadaljevati z našim dialogom in razpravo. Naj pa izpostavim le to, kar se tiče sredstev, virov, logika in duh vprašanj je seveda kazal, da moramo zagotoviti vam našo podporo pri tem vprašanju, ki je ključno, kajti če želimo seveda doseči cilj, se izpostaviti in eh, zadovoljiti izzivom, potem moramo imeti sistem, ki bo ustrezno podkrepljen finančno. Potem vas podpiramo, pri starih vprašanjih pa nadaljujemo z našim dialogom. Hvala lepa.

sporočila predsednika, potem pa na glasovanje. Naj vas spomnim, naslednji četrtek bo skupni sestanek od 10 do 12.30 do povdne skupaj z oborom taks. Izmenjava z Moskovičem, Junkerjem in Margaret Vestage glede davčnih vprašanj. Jutri. 15. do 17. ure popovdne pa bomo imeli izmenjavo mnen s predstavniki nacionalnih parlamentov v kontekstu evropskega semestra, poročila, ki ga pripravlja komisija. Med kosilom bomo prevedili dvorano, da boste lahko vsi ustrezno sodelovali v razpravi in tudi nacionalni parlamenti. Sedaj pa sedma točka. Sprejete osnutka razporeda seje odbora Ekon v letu 2016. Dobili ste predlog. Če nihče ne ugovarja, potem bomo ta predlog sprejeli. Urnik sprejeli. Tako, sedaj pa osma točka, glasovanje, ponovno posvetovanje z odborom. Kot veste, Kot veste, torej, smo dosegli politični dogovor o zavarovalnem posredovanju. Novo, nov, nov termin imamo in zelo pozitiven rezultat za parlament. Zato bi rad čestital poročevalcu Werneru Langnu in pogajalski ekipi. Sedaj moramo glasovati poimensko po poslovniku o tem. Še prej pa bi rad v imenu Langna dal besedo Burkerju Balcu. Prosim. Hvala lepa. Gospod Langen je na poti v Brusel, tičal pa je v zastoju. Zato me je prosil, da nekaj povem, kratek bom. Pričujoč kompromis, kar se tiče zavarovanega posredovanja, je nekaj, kar lahko podpremo. Naša zahteva po minimalnih evropskih standardih za zaščito potrošnikov in zaščito podatkov in kvalifikacij, pa tudi registracijo zavarovalniških posrednikov, vse to je izpolneno. Mislim, da je to razveseljivo, lahko bi seveda se dotaknil še veliko drugih točk, vendar pa mislim, da si vsi želimo glasovati. Vernon Langen pa me je izredno prosil še, da se zahvalim poročevalcem v senci in še prav posebno sodelavcem sekretarjatu Ekon, Eko Faneso in Nataši Maliki. Prosi za potrditev tega kompromisnega predloga. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad čest zahvalil sekretarjatu za odlično podporo, ki so nam jo nudili. Torej, dopis sveta je bil poslan vsem poslancem. Sedaj lahko glasujemo. Najprej testno glasovanje. Glasujemo. Preskušamo glasovalne naprave. Okay, Konec glasovanja deluje. Tako sedaj pa lahko resnično glasujemo, poimensko glasovanje, osma točka, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 31 za, 4 vzdržani, zelo dober rezultat. Hvala lepa. Na plenarnem zasedanju bomo to morali še potrditi, ta dogovor v prvi obravnavi. Tako, sedaj pa deveta točka na našem dnevnem redu. Bom jaz začel. Gre za pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. To je posvečeno PRIPS, prvonš ne vidim. To je deseti mesečni pregled, ki nam bo omogočil aktualno izmenjavo mnen s komisijo. In kot veste, rep pomen namenjamo tem ukrepom. Prvonš jih bo predstavila. Danes se bomo osredotočili na PRIPS uredbo torej o ključnih dokumentih za naložbene produkte. To je velik napredek, kar se tiče zaščite potrošnikov in seveda zahteva čez sektorsko sodelovanje. To je odličen primer, zakaj je bilo dobro torej spostaviti skupni odbor 3S. na zavarovalniškem trgu, bomo torej imeli močan instrument glede določenja proizvodov. Danes bi se radi torej pogovorili o tehničnem dokumentu, ki ga je skupni odbor objavil 23. junija, kar se tiče uspešnosti tveganja stroškov pri ključnih elementih za pripse. Tehnični dokument bi naj udeležencem podal priložnost za pripombe glede določenih specifičnih področji, kar se tiče tveganja uspešnosti in stroškov. 17. augusta se je posvetovanje zaključilo in vsi trije organi trenutno ocenjujejo povratne informacije in potem bodo pripravili osnutek tehničnih standardov, ki bi jih naj potem do 31. marca posredovali Evropski komisiji. 31. marca 2016. Želimo torej pridobiti najaktualnejše informacije glede teh tehničnih standardov in glede mnenja zainteresiranih strani v tem oziru. Spet torej pozdravljam predsednika ESME, gospoda Stevena Mayorja, ki bo torej spregovoril v imenu vseh teh odborov in tudi Sven Gentner, vode enote iz FIZME. Oba torej imata zdaj priložnost za kratek uvod oba skupaj ne več kot 10, maksimalno 15 minut. Potem pa bo pogajalska skupina za PRIPS podala vprašanja. Hvala lepa. Steven. I know the commission first. Naša komisija, prosim. Mr. Gen. Thank you, Chairman. Hvala lepa. Predsednik, eh, poslanke poslance Evropskega parlamenta, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da aktualiziram podatke o svežnju maropodajno zavarovanje štorodanskega leta. Ideja, ki tiče za pripsi, je jasna. Potrošniki potrebujejo jasne informacije o stroških, ki jih plačujejo in tveganih, ko investirajo. Ključni dokument bo prvič uvedel skupne standarde informacij za vse tipe zavarovanjskih proizvodov, gre za uspešnost in indikatorje, ki niso neposredno povezani eh, s tem, kar dobijo investitorji. Tukaj gre tudi za strukturne proizvode. Vse skupaj temelji na kombinaciji finančnih instrumentov, donosu, referenčnih vrednosti, ko lahko potem ugotovimo, koliko naročbeniki dobijo. Vsi ti proizvodi, ki se bodo ponovili po 31. decembru 2016, bodo morali izpolnevati nova pravila. Prips želi zavreči žargon in kompleksnost eh, na samo treh stranih. Po dogovoru z Evropskim parlamentom in svetom lani je, so evropski nadzorni organi trdo delali, da bi skupno pripravili bolj podrobna pravila za ključni dokument. Gospod Major bo gotovo podal natančen pregled dela na tem področju. Sedaj pa še nekaj minut za to, da bolj podrobno razložim delo Evropske komisije. V podporo evropskim organom pri pripravi tega dokumenta, da bomo ta dokument resnično lahko ustrezno uporabljali in da bo priročen za potrošnike, je komisija izvedla študijo testiranja potrošnikov. Skušali smo ugotoviti, na kakšen način bi kar najbolje predstavili informacije, kako potrošniki te najbolje razumejo in kako jim to omogoča, da primerjajo različne naložbene proizvode. Od desetih držav članicah smo testirali, države članice so bile prezljivo izbrane geografsko, prav tako smo jih izbrali po specifiki in različnih ravneh razvoja pripsov po EU. Zato, da bi vse skupaj delovalo celovito, pa smo testirali različne proizvode. To so strukturni proizvodi, investicijski skladi, življenskim zavarovanjem, pa tudi pogodbe za življenjsko zavarovanje, ki nudi investitorjem veliko možnosti. Študija še ni končana, vendar pa nekaj rezultatov že imamo na razpolago. Kar se tiče predsvetve tveganja, uspešnosti ali stroškov, potrošniki želijo jasne, kratke, jedrnate indikatorje. Ne želijo si preveč podrobnosti ali podkategorij. Predsedstvo tveganja je eden ključnih izzivov za ta svežen. Enostaven indikator, kot se uporablja, že v praksi sedaj je najbolje razumen strani potrošnikov. Tako bo klasificirali proizvode na lestvici od 1 do 7, kar se tiče tveganja in to ne bi vključevalo potem preloma, kar se tiče likvidnostnega ali tržnega tveganja. Pomemben dogovor v pogajanjih pri tripsih je bil, da ta dosje ne bi vključeval uspešnosti, ampak bi se osredotočil na prihodne scenarije uspešnosti. Ti so kar najbolj razumljivi, če se osredotočajo na uspešnost po od tega stroškov. Prav tako potrošniki ne marajo grafov, ampak tabele. Stroški, to pa je najtežje razumljivo za potrošnike. Težko razumejo različne type stroškov, enkratne stroške, stroške, ki se vlečejo in tako dalje in kako se ločujejo. Potrošniki si želijo enostavne predstavitve in se torej zanašajo na celovito številko stroškov, ne pa na posamezne podkategorije. Sedaj bomo torej skušali dokončati to študijo in eh, objavili bi jo naj oktobra. Seveda pa sem pripravljen odgovoriti še na nadaljne vprašanja v tej študiji že danes. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much indeed, Mr. Gender. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo gospodu Majorju, predsedniku skupnega odbora ESE e in ESME. Najlepša hvala, spoštovani predsednik. Povzel bom delo, ki so ga odpravili trenadzorni organi pri PRIPSu. Prav tako je z mano tudi kolega, ki bo odgovarjal na vprašanje v prihodnji razpravi. Spoštovane poslanke in poslance, gospe in gospode, veselime, da imam to priložnost, da kot trenutni predsednik skupnega odbora treh evropskih nadzornih organov podam najnovejše informacije odboru Ekon o regulativnih tehničnih standardih v uredbi PRIPS. Delo na KID-u v PRIPS-u je najpomembnejših projektov skupnega odbora do zdaj, še posebej glede na pomen za zaščito naložb in potrošnikov. Kot sem povedal v preteklosti, verjamem, da bo dokument PRIPS v številnih primerjih najbolj viden dokaz dele ESE e za poprečnega državljana EU. ESE so začele s pripravljalnim delom na PRIPS-u v letu 2012 in osredotočile svoje delo po političnem sporazumu pri uredbi PRIPS april 2014. Želel bi povdariti odprt in transparenten pristop eh, nadzornih organov glede tega dela do zdaj, kar dokazuje tudi objava dveh eh, dokumentov za razpravo ter vzpostavitev posebnega panela strokovnjakov ki delajo tako v imenu potrošnikov kot tudi akademske skupnosti in industrije. Naslednji korak pa bo objava dokumenta posvetovan novembra. Še en vidik, ki bi ga želel podariti, je to, da ima ESE korist tudi od eh, izčrpnega preizkušanja potrošniških pojavov Evropske komisije. Bistveno je zagotoviti, da se bodo politične odločitve spremljale na osnovi povratnih informacij dejanskih potrošnikov. Uspeh KIDL bo odvisen od predstavitve in osebine tega dokumenta. ESE so se zato zaenkrat osredotočali na RTS, ki upošteva ta dva vidika, obenem pa bi želeli upoštevati tudi časovne roke 31. marca 2016. Kljub temu, med tem delom je postalo jasno, da je jasna povezava med temi RTS-i in pa samim pregledom KIDL ter RTS izvajanjem kido. V imenu skupnega odbora bi vas želel zato obvestiti, da vidimo določeno dodano vrednost v usklevanju časovnic pri vseh RTS-ih, na katerih delajo ESE, e, zato da bomo dobili črpni paket do konca marca. Uradno bomo kontaktirali komisijo, kot tudi so zakonodajalce glebšanja in to kmalo. Zdaj pa še nekaj besed o treh izmed najpomembnejših vprašanj, ki jih obravnavajo ESE. Pri teh pripombah pa bi želel podariti, da razprave še potekajo znotraj nadzornih organi, organov in koš odločitve glede, kaj bo v dokumentu, še niso bile sprejete. Kljub temu pa bom skušal poslancem in poslankam jasno povzeti, v katero smer gremo in ESE bodo seveda upoštevali vse morbitne komentare pri zaključevanju tega dela v naslednjih mesecih. Za začetek nekaj o razkritju tvegan, potem pa se bom navezal tudi na tvegane povezane na stroške in donose. Najprej tveganje. Kazalnik tveganja v dokumentu bo eden glavnih elementov, o katerem bo razmišljal potrošnik pri investicijskih odločitvah. Razmišljali smo o najboljših načinih za predstavitev eh, tega indikatorja oziroma kazalnika tveganja v KID-u in eh, uporabili smo tudi metodologijo za izračun tega. V smislu predstavitve se bomo razlomili na povratne informacije od preizkušene potrošnikov, kar sem omenil že prej. In v tem smislu se zdi, da so najbolj enostavne predstavitve tudi najboljše. Glede metodologij so tri od pristopov, ki smo jih vzpostavili oziroma izpostavili v zadnjem dokumentu, še vedno v obravnavi. Pri enem od pristopov bi uporabili tako kvalitativne kot kvantitativne kriterije, pri drugih pa bi se uprli predvsem na kvantitativne zadeve. Uh, Analizirali smo tudi povratne informacije pri tehnični razpravi o tem dokumentu, zato da smo se lahko osredotočili na politične možnosti pri tej točki in da smo lahko upoštevali tudi celotni razpon različnih kategorij pripsov. Želel bi povdariti, da ni nobene idealne rešitve glede izzivov o razkrivanju tvegan in vedno bo treba iskati ustrezno ravnovesje. Enostavnejša predstavitev manj diskriminacije med eh, produkti oziroma proizvodi za jasni profili tveganja. Sporočanje zanesljivih jasnih uh, poročil glede tveganja bistvenega pomena pri graditvi zaupanja malo prodanih eh, investitorjev in to je tudi pomemben korak naprej pri razkritju tveganj za investicijske proizvode. Potem pa stroški, številni potrošniki ne posveča dovolj pozornosti stroškom pri določenih eh, investicijskih odločitvah. In PRIPS uredba predvideva, da bo informacija o stroških eh, v ospredju v tem dokumentu KIT. Vemo, da se potrošniki soočajo s posebnimi tveganji oziroma izzivi tudi, ko primerjajo stroške različnih eh, proizvodov v okviru različnih eh, struktur stroškov. In na to smo se tudi osredotočili pri delu v RTS glede razkrivanja stroškov. Bistveni cilj je, da zagotovimo izčrpne informacije o stroških za kazalnikom. To bo vključevalo tako eksplicitne kot implicitne stroške. Pomembno je ob enem eh, upoštevati tudi stroške, ki se zgodijo enkrat in tiste, ki se nalagajo vse čas. Tako se zagotovi tudi transparentnost in enake pogoje za vse pri različnih um, teh proizvodih. Pri, pripci, pri pripcih moramo razmišljati tudi o specifikah različnih eh, proizvodov. V primeru stroškov bi bil dober primer, naprimer, merjenje biometričnih eh, tvegan pri zavarovanjskih eh, proizvodih. Tukaj moramo upoštevati tudi pomen tega, da se obvešča naložbenike pri tem, da se upošteva tudi narava stroškov. Pa še zadnja točka, glede katere bi želel nekaj povedati, gre za razkrivanje morbitnih donosov oziroma prihodkov od pripa različnih možnostih smo razmišljali o tem, naprimer v what if scenariju, kaj če, potem nekakšen pristop uh, možnosti, kaj če se nekaj zgodi ali pa kombinacija obeh. V prvem eh, možnosti se pogovarjamo o tem, kako bi se nek produkt obnašal v različnih tržnih pogojih. Druga možnost eh, zadeva opredelitev scenarije, ki se razkrijejo v dokumentu KID skladno z morebitnimi donosi v tem pristopu. Uh, pa verjetnosti lahko razkrijemo ali pa ne v dokumentu. Testiranje potrošnikov kaže na to, da bi se lahko soočali z resničnimi izzivi za maloprodajne naložbenike. Bolj enostavne informacije so znova boljše. Upam, da je bil takrat tako vod koristen in seveda se želim slišati tudi vaše mnenje glede tega. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Major, zdaj pa dajemo besedo gospodu Bajetu. Gospod Niedermayer more zapustiti dvorano 5 do 6. Ne vem, kako dolgo boste govorili. Izvolite, gospod Bajet. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Seveda gledam eh, predsednika, ki je vedno najviše, tudi najlepši in tako dalje. No, predvsem pa bi se navezal na vas. Povedali ste, da gre tukaj za zakonodajno besedilo, ki bi ga Evropski parlament želel uporabiti za to, da bi bolj eh, zavarovali malo predajne naložbenike. Obenem pa zagotovili tudi dostop do finančnih instrumentov, ki so včasih kompleksni in pri tem je treba upoštevati tudi različne variabilne profile tveganja. Takrat je pogajalska skupina Evropskega parlamenta izrazila določene pomisleke vezane na dejstvo, da informacijski dokument eh, v prvi vrsti ni bil usmerjen v to, da se obvesti potrošnike glede same naložbe, ampak da pravzaprav pomaga tistim pobudnikom, da prodajajo svoje proizvode. In nadzorni organi bi se morali osredotočiti na bistvene vsebinske elemente zakonodaje in sicer kazalnike tveganja, potem tudi nekatere scenarije in pa predstavitev različnih vrst sofinanciranja, ki so vezane na izbrane proizvode. In zanima me vaše stališče glede eh, pristopa v smislu razporeditve eh, prihodkov. To vprašanje se pojavlja tudi pri izračunu tvegan, pa tudi pri sami uspešnosti eh, teh dejavnosti. Evropski parlament je seveda po pobudi Evropskega sveta nekako se zanašal na pretekle kazalnike, vendar pa se pri tem niso izrisali ustrezni vsebinski elementi, ki bi omogočili napovedovanje tvegan v prihodnosti in naš pristop se bolj osredotoča na parametre, ki bolj jasno opredeljujejo trenutno situacijo. To se nam zdi veliko bolj koristno v smislu tega, da vzamemo v zakup vse različna tveganja in vse elemente, na osnovi katerih je mogoče predvideti, kakšna bo situacija oziroma tveganja za potrošnike v prihodnosti. Tako donose kot morebitne izgube. Bi nam lahko bolj pojasnili, kako je s tem pristopom v razmerju do vseh ostalih pristopov? Še posebej nas pa zanimajo tudi težave, ki so povezane z kakovostjo nadzora tega, teh informacij. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Nidramar. Hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste upoštevali tudi mojo prošnjo. Govorim v imenu uh, gospe Petikajna, seveda bom predstavili na vprašanje. Če imate kakšen komentar glede tega, se obrnite na njo. Najprej se zahvaljuje nadzornim organom za zelo dobro delo, ki odraža odločitve na prvi stopnji, obenem pa tudi na mene Evropskega parlamenta strinja se z analizo treh različnih kategorij tveganja, torej eh, tržnih eh, tvegan, eh, kapitalskih tvegan in pa posojilnih tvegan. Bolje bi bilo, če bi vse skupaj predstavili z enim grafom, tako da bi zagotovili tudi skladnost in boljše razumevanje za uporabnike. Poleg tega meni, da je vprašanje časa zelo pomembno. To pomeni, kako se tveganja spreminjajo s časom, to je treba tudi jasno ponazoriti pri različnih modelih in parametrih. Naprimer, v primeru nekaterega premoženja, ki ga ne mogoče uporabljati, tam bi, bi bilo treba povezati imetje z delovanjem podjetja bolj dolgoročno. Obenem pa mora biti to povezano tudi z nekaterimi globalnimi okoljskimi okoliščinami. To ima lahko določene posledice za vrednost eh, tripsa. To je treba upoštevati tudi pri oblikovanju kazalnikov tveganja, ki jih lahko potrošnik oziroma uporabnik razume. Kolegico tudi zanima, ali ste že razmišljali o dejanski predstavitvi teh eh, kazalnikov. Ali imate kakšne preliminarne rezultate, ki ste jih pridobili od preizkušenja potrošnikov? Glede eh, scenarijev uspešnosti in stroškov, enako velja tudi za predstavitev teh scenarijev in stroškov. Gospa Pitikajnen bi si želela to, da bi se uskladilo te scenarije z scenariji za stroške zelo pomembno se zdi, da kumulativni učinki stroškov, kot so nekateri že omenili, so jasno predstavljeni na razumljiv način za uporabnike. V preteklosti se je že izkazalo, da je kumulativna narava stroškov nekaj, zaradi česar potrošniki oziroma naložbeniki zelo težko razumejo. Združevanje stroškov ni enostavno ravno zaradi pripsov. Kako je mogoče oceniti to primerljivost na razumljiv način. Kako je torej s temi enkratnimi stroški, kot tudi z kumulativnimi stroški? In to so ta vprašanja, prosim vas, da se obrnete na njo za odgovore. Najlepša hvala, gospod Nirmala. Zdaj pa gospa Svinberg. Najlepša hvala. Jaz pa bi govorila v imenu svojega prvočevalca v senci Kamala, ki danes žal ni mogel biti z nami. Uh, vendar pa eh, tega, da poslancev danes ni tukaj, ne bi razlagala kot eh, pomankanje zanimanja. Varstvo potrošnikov je zelo pomembno vprašanje in naša udeležba danes ne odraža nujno teže tega vprašanja. Sem pa dobila nekaj pripomb eh, strani dr. Kamala, ki ste jih številni že nekako upoštevali. Zahvaljujem se vam, da ste se že odzvali na nekatere vprašanja. Naš skupni cilj za PRIPS KID pa je to, da oblikujemo uporabniku prijazen dokument, podoben kot dokumentov, ki jih uporabljamo za naložbenike po celotni Evropi. Imeli ste že javno posvetovanje na skupnem odboru in eh, jasno je, da ste zavezani temu, da bi bilo to delo korektno upravljeno. Sama bi se želela nadaljevanje javnih posvetovanj o tem, predn bomo dobili končno različico tega dokumenta. Obenem bi se pri tem lahko naslednji tudi na rezultate preizkušenja potrošnikov, kar je danes predstavila Evropska komisija. In eh, zelo spodbudno je slišati, da je to uporaben proces eh, preizkušanja in da je generalni direktorat že dobil koristne rezultate od te analize. In upam, da bomo lahko dobili tudi končno poročilo in da ga boste lahko predstavili temu odboru. Saj ima to poročilo vrednost, ki presega enotne, eno, en sam zakonodajni akt. To bi bilo koristno tudi pri drugih zakonodajnih aktih, kjer si skušamo uh, razlagati, kako in zakaj se naložbeniki odločajo glede določenih eh, proizvodov. To, da imamo dober uporaben dokument, je seveda pomembno. Vprašanje stroškov je nekaj, na kar so se že navezali socialisti. Razumem tudi zamisel posvetovanja z odborom potrošnikov, da jim je bolj všeč, da se tam omenja enostavne številke. Ne bi pa se želela imeti enostavnih številk, če bomo potem eh, zakrivali potrebo potem, da se razkrijejo posamezni stroški, če si uporabnik tega želi. In bistvenega pomena bo to, da bomo upoštevali vse stroške, ki se lahko seštejejo do teh velikih zneskov, da bomo to lahko razdelali na pravilen način, da bomo vedeli, na kaj so vezani konkretni stroški, stroški administracije, stroški upravljanja, stroški stopa in stopa in tako dalje. Potrebujemo to dodatno plat, do katerih bo dostopal malo prodajni investitor izven okvira tega dokumenta, če bo to potreboval. In ko govorimo o MIFID-u in interakciji oziroma povezavi s tem, da se je pomembno, da eh, s transakcijski stroški MIFI, da čim bolj omejijo, vendar pa ne bi bilo dobro, da bi imeli enotno številko na, enotno številko na osnovi, kateri bi ocenjevali, kako se bodo stvari odvijale. Gospod eh, Major, mislim, da me je pomiril s svojimi komentarji in sicer je dejal, da bodo uskladili eh, MIFID z zahtevami za razkritje in pa s pripsom. Upam, da boste to doslednost zagotovili ravno zaradi tega. Pomembno pa je tudi, da poskušamo razumeti obseg teh proizvodov, ki se uporabljajo v pripsu. Če bi lahko pojasnili tudi eh, končno področje uporabe, bi bilo to zelo dobro. Pa še zadnje vprašanje, na katero se sklicuje dr. Kamal. No, na to ste deloma že odgovorili v povezavi s kategorijami tvegan. Same predvideva, da se boste naslonili na dokument KNPVP. Na vendar pa mislim, da ni pomembno le to, da imamo enostavno kategorijo tveganja, ki jo bodo razumeli potrošniki, potrebujemo tudi enostavno analizo za to, da ne bomo preveč obremenjujoči in preveč dragi za izdelovalce oziroma ponudnike teh proizvodov. Znova moramo torej razmišljati eh, o stroških tudi v povezavi s tistimi, ki te proizvode ponujajo. Najlepša hvala, gospod Simberg, zdaj pa gospod Gigold. Hvala, gospod predsedoče. Omejil bi se na tiste vidike, ki morda še niso bili tako izredno izpostavljeni. Najlepša hvala, zahvaljujem se vam, da tako dobro delate na tem. Iz tega dokumenta, treh strani smo dobili 127 eh, strani analize, zato da razložimo ta dva vidika. Zelo težko je komplicirane stvari pojasniti in tudi trg se izkrivlja, če si to narobe razlagamo. Obenem je to velika priložnost za to, da omaknemo številne škodljive proizvode z trga. Zato menim, da je to res izjemen izziv. Glede različnih predstavljenih možnosti bi se želel osredotočiti tudi na stroške. Govorili ste naprimer o osredotočanju na razkritje, potem tudi o razmerju stroški. To omejevanje glede donosa je težko razumeti. Zato me zanima, ali ste na osnovi preizkušanja potrošnikov kaj ugotovili v povezavi s tem. Obenem pa me tudi zanima, ali ste že razmišljali o tem, da bi vse skupaj nekoliko poenostavili, da bi naprimer govorili o zmanjšanju premoženja. Za številne potrošnike je veliko lažje razumeti, kaj eh, pomeni količina oziroma obseg eh, premoženja, kot pa morebitni potencialni donos ali pa kaj takega. Obenem bi se lahko nekatere težave zaradi tega bolj omejile. Drugič, glede tvegan in pa morebitnega donosa oziroma morebitne koristi, pa moramo v dokument vključiti še nekaj pomembnega. Scenarije uspešnosti in pa nekatera predvidevanja glede tega, da se to doseže. Scenarije uspešnosti so lahko tudi zelo hudo zakomplicirana oblika znanosti. In zato me zanima, kako boste zagotovili resnično primerljivost različnih scenarijev, ki jih bodo upoštevali proizvajalci konkretnega finančnega proizvoda. Kakšne standardizirane merila boste uporabili za to, da boste zagotovili, da se stvari izvajo korektno. No, to je očitno za komisijo smešno, sam ne razumem te šale. Moje vprašanje je, katera naj bi bila standardizirana merila in kako boste zagotovili, da bo to res delovalo. Potem pa še nekaj glede tvegan. Ali ste opravili kakšna preizkušanja glede posojilnih tvegan? obravnavili ste dve glavni vprašanji, poleg tega, kar je že obravnavala ESA oziroma so obravnavale ESE. Trajnostne naložbe še vedno predstavljajo rastoč trg in to je bilo pomembno vprašanje za Evropski parlament. Pomembno je za Evropski parlament, da dobimo jasna merila, skladno s katerimi se lahko opredeli nekaj kot trajnostno. Čeprav razumem, zaenkrat še ni bilo upravljeno veliko dela na tem področju, zato bi pozval komisijo pa tudi nadzorne organe, da začnejo delati na a, eh, tem zadevnem delegiranem aktu. Vemo, da nadzorni organi to lahko storijo šele, ko dobijo za to jasen mandat. Je pa to bistvenega pomena, če želimo spodbuditi trg. Hvala. Najlepša hvala, gospod Gigold. Zdaj naj predajemo besedo gospodu Genterju iz Evropske komisije. Um, correctly, Če sem prav razumel, se bom v bistvu odzival na zadnje dve vprašanje glede stroškov in donosa. Študija o potrošnikih je pokazala, da vseh različnih ukrepov ni lahko razumeti. Žal. Mislim, da nimamo jasnih rezultatov glede tega, ali gre tukaj za donos ali gre za kakšne druge kazalnike, ki bi jih rajši uporabili. Gre za nekaj, kar si bomo morali bolj poglobljeno ogledati in enostavno bomo morali poiskati najboljše rešitve skupaj z nadzornimi organi. Potem pa še scenarij uspešnosti, kako standardizirati. Mislim, da lahko to vprašanje prepustim gospodu Majoru, saj se to obravnava na ravni nadzornih organov, potem pa še trajnostne naložbe v besedilo o pripsih eh, nekaj piše o tem. To situacijo spremljamo, o tem smo se že pogovarjali. Seveda smo že predvideli možnost, da bi v KID že vključili informacije o tem, tem delom bo treba še nadaljevati in to tudi ustrezno nadzirati. Trenutno, kot sem že povedal, to spremljamo in nekako razmišljamo tudi o klazuli, o pregledu, ki nas še čaka. Ampak verjetno je to povezano še z vsem ostalim, eh, kar je treba tle še storiti. Najlepša hvala, zdaj pa bomo na zadnjem dali besedo še gospodu Majerju, predsedniku ESME. Najprej nekaj splošnih uh, odzivov, potem pa bom predal besedo Timu, če se s tem strinjate. Nekaj pripomb. Kit bi moral biti dokument, na osnovi katerega bi potrošnika obveščali o situaciji, ne pa da mu prodajamo nek proizvod. Splošno gledano, mislim, da se pojavljate dve glavni tvegani za investitore, da prvič ne razumejo dovolj investicijskih proizvodov, zato bi se morali zrozločiti na obveščanje investitorja za to, da se lahko odloči za pravilno odločitev na osnovi dejstva. V številnih komentarjih, in te komentarje bom tudi upoštevali pri nadaljem delu, ste se sklicevali na težave, s katerimi se vsi soočamo na tem področju. In sicer, da je treba vse skupaj čim bolj poenostaviti, razlagati kumulativno, tako da bo razumljivo. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da bolj ko se združuje te informacije, bolj se nekatere pomembne informacije tudi izgublja. Ravnovesje treba doseči. Tukaj, na eh, primer, tvegan moramo imeti enotni kazalnik tvegan, da ne bomo tukaj vsega skupaj reševali, ločevali na tržna tveganja, na posojilna tveganja, kapitalska tveganja in tako dalje. Seveda je treba razlikovati med različnimi proizvodi na osnovi teh tveganj in enako velja tudi za stroškovne vidike ter biometrične stroške. Kako bomo potem razlagali stroške, ki so vezani na zavarovalnice v primerjavi z drugimi. Seveda bo tega odvisno tudi zahtevek po izplačilu zavarovane osebe. Če bodo biometrični podatki drugačni kot tisti, ki so vezani na ložbo, potem se bodo pojavljale težave. Uh, Po eni strani mislim, da moramo vse skupaj ponostaviti in poenotiti, po drugi strani pa moramo biti previdni zato, da ne bomo izgubljali bistvenih informacij, ki so pomembne za investitorja. Glede postopka moramo biti popolnoma jasni. Objavili bomo osnutek tehničnih standardov, naš namen je eh, novembra. Preden bomo zaključili oblikovanje teh standardov do marca naslednje leto. Na kratko torej o postopku toliko. Potem pa še vprašanje obsega oziroma področja uporabe. Še vedno razmišljamo tudi o nekaterih pravnih vprašanjih, gled za vključevanje ali izključevanje izvedenih finančnih instrumentov. Še vedno razmišljamo o tem in iskreno povedano se ta razprava še ni končala. Potem pa še trajnostno vprašanje. Trajnost bo seveda določen informacijski element, kazalnik v samem kidu. Pomembno vprašanje pa je, kdaj lahko pravzaprav trdite, da imate trajnostni proizvod. Zaenkrat nimamo mandata za presojanje o tem, o tem se moramo dogovoriti z Evropsko komisijo. Ali naj dejansko razmišljamo o tem, kako oceniti, ali je deklaracija trajnosti dejansko upravičena. Potem pa še celotna razprava o TCR-u v razmerju do zmanjševanja donosov. Kaže, da je zmanjševanje donosov boljši kazalnik kot pa ocenjevanje stroškov. Tukaj se upošteva celotni življenski cikl proizvoda. Morda pa a, eh, bi imel še kdo iz eh, ekipe kaj povedati o tem, tako da končamo s tem prispevkom. Najlepša hvala, mislim, da ste že spregovorili o številnih vidikih, o katerih zdaj lahko podamo stališče. Mislim, da je pomembno poudariti No, nikogar ne bo presenetilo, da imamo več kot 100 strani analize za dokument, ki je na treh stranih. Obseg različnih proizvodov, ki jih želimo tukaj obravnavati, je nekaj čisto novega. Mislim, da še nikoli nismo imeli ničesar, kar bi eh, bilo tako široko v smislu področja uporabe in moramo pravično primerjati tako stroške kot eh, tveganje vzdolž vseh teh struktur. To je eden od velikih izzivov za nas. Najprej primer eh, scenarija uspešnosti. Zelo težko je poskrbeti za ustrezno kalibracijo in eh, v kolikšni meri želimo eh, vnašati neko preskripcijo glede tega. Bolj podrobno želite predstaviti nekatere proizvode, več je treba vnašati novih informacij glede teh proizvodov, glede inovacij, celotnega obsega zelo težko zagotoviti ustrezno ravnovesje. Na osnovi izkušenj pa vemo, da je višja stopna predpisovanja in večja jasnost glede tega, kaj je pozitivni scenarij ali bolj negativen scenarij, nekaj, kar je zelo pomembno. In to je ta izziv, s katerim se soočamo. To je edino, kar sem želel dodati. Najlepša hvala. Čeprav razumem, kolegi in kolegice, nimate več komentarjev. Na osnovi današnjih povratnih informacij bomo pripravili tudi osnutek eh, RCS-a, to pa bomo posredovali v obravnavo odboru do 31. maja 2016 ustrezno zaključili obravnavo današnjega dnevnega reda. Jutri začnemo ob 9. zjutraj za 10. točko na dnevnem redu. Gre za osnuto poročila o dejavnosti in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Najlepša hvala vsem.